everyone and uh, welcome back. Pozdravljeni vsi skupaj in dobrodošli ponovno pri nas. Zelo veliko dela nas čaka. Na prošnjo polišče skupine ENF smo točke dnevnega reda 10, 11 in 12 predstavili na začetek eh, dnevnega reda. Če se vsi s tem strinjate, potem smo sprejeli dnevni red nekaj sporočil še. Glede na to, da nas čaka veliko dela, ker se bližamo koncu našega mandata, zato so eh, koordinatorji predlagali zelo stroge roke in samo, ko gre za predloge komisije, bomo obravnavali eh, poročila, ne bomo pa obravnavali osnutkov. Torej imamo že naslednji vrstni red za nizko oglične namerila in tako naprej je rok za predloge sprememb 9. oktobra ob 11. glasovali bomo pri nas 19. ali 20. Ko gre za digitalno Evropo, ponovno je rok za vložitev vsega, predlogov sprememb. 9. oktober ob 11. Eh, pri nas bomo glasovali o tem predlogu 8. novembra. Kar zadeva konferenco veleposlanikov, veste, da jo vsako leto enkrat organiziramo in letos je bo potekala 4. septembra popovdne in ena od tem bodo podnebne spremembe osnotek dnevnega reda ste že dobili in vas vabim, da se odeležite te konference ambasadorjev. 12. novembra bomo imeli v Strasburu izredni sestanek od 19. do 21. da glasujemo o nekaterih nujnih poročilih in mnenjih. Predlog dnevnega reda boste dobili pravočasno. Danes, kar zadeva tolmačenje, imamo 20 jezikov, in vse, kar se nanaša na eh, dosje o tem sestanku, je na voljo tudi na spletu. Sprejeli smo tudi nekaj priporočil koordinatorjev z 10. julija. Če ni nobenih eh, nasprotovanj, potem smo ta poročila koordinatorjev sprejeli. Dobili ste tudi dnevne rede 25. 26. aprila, 16. in 17. maja in 7. junija in če do konca eh, tega sestanka ne bo nobenih eh, pripomb, bomo te dnevne rede obravnavali kot sprejete. Torej, danes, kot sem že rekla, bomo začeli obravnavati točko 10. Poročevalka za mnenje je gospa imela gospod Tošinovski jo bo nadomestil za današnjo razpravo, torej gre za varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Torej, gospa Trošinovski, izvolite, imate besedo. Hvala, gospa predsednica. Najprej naj povem, da bi morala gospa Melan seveda predstaviti to poročilo, ampak eh, zaradi nujne družinske zadržanosti ni mogla priti in se vam opravičuje, da ni prisotna. Ko gre za deseto točko, tukaj bomo obravnavali nove torej izpostavljenost rakotvornim in mutagenim snovem pri delu in eh, to je nadaljevanje prejšnjih dveh poročil. Gospa Melen je poročevalka v odboru za zaposlovanje in v našem odboru. Gre za potrebno zaščito delavcev, gre za prisotnost eh, delavcev in za potrebne ukrepe, ki jih morajo sprijeti podjetja. Ti za to zaščito. Ti ukrepi so zelo zapleteni, zelo obširni in podjetja morajo o teh ukrepih poročati ustreznim pristojnim organom. V Evropi obstaja dogovor o tem, za kakšne snovi gre in kako jih je treba urejati. Tudi na ravni držav članic v okviru teh ukrepov seveda ne smemo sprejemati takšnih, da bomo preveč omejili delovanje gospodarstva, temveč nekatere ukrepe, ki bodo resnično zaščitili, eh, delavce. Hvala. Gospod Kampus. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kratek bom, čeprav je to verjetno slabši način, kako začeti moj prispevek. V naši državi smo zelo osveščeni glede te teme. V Flisu na jugu Katalonije se že leta in leta borimo uh, za to, da bi očistili industrijsko območje. Eh, kjer so prisotne težke kovine in to tudi z evropskimi sredstvi. Eh, spomladi naslednje leto naj bi začeli z končno fazo del in čez pet let naj bi se potem dela končala. Z vidika javnega zdravja, pa z vidika delovnih pogojev eh, ter z vidika okolja nujno potrebujemo poročilo na tem področju. Mislim, da je dobro, da smo sprejeli tudi poročilo Roland, aprila lani v odboru za socialne zadeve in zaposlovanje. Mislim, da je zelo pomembno se soočiti z vprašanjem zaščite delavcev pred tveganji, ki so jim izpostavljeni zaradi rakotvornih snovi. Mi kot zakonodajalci in pa tudi znanost ni upoštevala mentalnih bolezni, ki se pojavljajo na delovnih mestih. Govorimo o stresu tudi uh, zaradi gospodarske krile, eh, krize. Na deset tisoče eh, evrov uh, stroškov nastane na evropski ravni zaradi duševnih bolezni. Treba je zaščititi zdravje delavcev na vseh področjih, Uh, in uh, to je bistvenega pomena za milijone evropejcev. Hvala lepa. Hvala. V imenu socialistov ni nikogar, potem pa dajem besedo gos, gospe Višnjevski. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje. Evropska agencija za varnost pri delu ugotavlja, da rakotvorne bolezni v petindvajset odstotkov primerih povzročijo smrt. Poklicna izpostavljenost povzroča okoli sto milijonov evrov stroškov na leto v Evropski uniji. Zato, pa ne samo zato, je treba te predloge Komisije za varstvo delavcev podpreti, kajti varnost pri delu, zaščita zdravja pri delu je pomembna za tiste, ki uporabljajo kancerogene in mutagene snovi pri svojem delu. Gre za pet različnih sestavin, ki so tukaj omenjene, ki so kar rakotvorne in zaščita v zvezi z njimi bo vsekakor izboljšala kakovost življenja zadevnih delavcev. Na ta način se lahko izognemo zelo bolečemu zdravljenju prizadetih delavcev in obolevanju za rakavimi obolenji. Mislim, da so predlogi komisije usmerjeni v pravo smer, ampak v prilogi direktive 2004-37 kaže na naslednje. Veliko bolj točno bi morali nekatere stvari tam zapisati in nekaj tehničnih, strokovnih predlogov sprememb bom sama vložila. Ena od potrebnih sprememb se nanaša na kovine in neorganske sestavine. ko gre za vrednost izpostavljenosti, največjo vrednost, je to treba popraviti. Tudi ko gre za kadmi in za neorganske spojine, morali obdobje spremeniti iz predlaganega na deset let. Hvala eh, poročevalki, vsekakor pa bodo eh, naši predlogi sprememb, upam, da jasni. Za Alde je kdo tukaj? Kaj pa v imenu zelenih? Drugih poročevalcev v senci ne vidim, zato otvarjam splošno razpravo. Bi želel še kdo drug kaj reči? Če ne, pa dajem... Ne, oprostite. Gospod Heydorn v imenu komisije bi želel kaj reči. Hvala. Hvala, da se lahko udeležim te razprave našega predloga za novo direktivo. Ukrepi na področju boja proti rakavim obolenjem, veste, da so zelo v srčiki po zornosti komisarke Tajsnove. Vemo, da se je moč rakotvornim snovem izogniti pri delu in na ta način se izogniti tudi rakavim obolenjem tesno sodelujemo s socialnimi partnerji. Zelo nas zanimi, zanimajo spremembe, ki jih boste predlagali v Evropskem parlamentu, zlasti v odboru, kar zadeva preciznost, spremembe za kadmi, pa tudi v delovni skupini za socialna vprašanja v svetu razpravljajo o tem. Skratka, zelo konstruktivna razprava teče s tem v zvezi. Eh, novembra lani so govorili o socialnih pravicah na konferenci v Kebenhavnu in poudarili, kako pomembno je zdravo delovno okolje in zmanjšanje izpostavljenosti rakotvornim snovem za naše delavce. Počakali bomo, da boste sprejeli to poročilo, potem se bo komisija odzvala nanj. Sam sem sicer pripravil daljšo izjavo, ampak glede na to, da nas čas preganjajo, ne bom prebral. Poročilo o oceni učinka ima 168 strani. V njem je govora o menih vrednostih, o nižjih in višjih eh, menih vrednostih, ki obstajajo v državah članicah. Tudi alternativne predloge smo vključili v to poročilo in prepričani smo kot komisija, da bodo socialni eh, partneri, svetovalni odbor za zdravje pri delu in eh, tudi Evropska agencija za kemikalije kot nekateri drugi ugotovili, da gre za dober predlog. Veselimo pa se podobne ugotovitve tudi v Evropskem parlamentu. Hvala. Hvala, gospod Hajden. Sedaj pa še enkrat gospa Tršinski. Bi želeli še kaj dodati? Ne, gospa predsednica. Eh, vsekakor naj eh, povem, da sem si pribeležila vse vaše pripombe in jih bom kolegici Melen posredovala. Dobro, hvala. Rok za vložitev predlogov sprememb je 5. september. In 1. oktobra bomo glasovali o tem poročilu v našem odboru. Sedaj pa točka 11. Pravzaprav obe točki 11 in 12 bomo skupaj obravnavali. Gre za predlog sklepa o sklenitvi sporozuma o gospodarskem partnerstvu and uh, this is uh, a file. Gre za dosje, ki ga obravnava tudi tokrat uh, gospa Melan. Gre za predlog obravnava osnutka mnenja in podobno dajem besedo gospe Trošinovski. Hvala, gospa predsednica. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko je najbolj obsežen takšen sporazum, kar jih je sklenila Evropska unija v preteklosti. Pokriva države, ki predstavljajo več kot eno tretjino bruto domačega proizvoda na svetu. Vsekakor tukaj. temeljnih načel. Je to izgubilo v okviru STO-ja. Prihajalo je do tožb na eni, na drugi strani, nekaj eh, teh tož smo izgubili mi, nekaj Japonci. Bolje bi bilo, da bi začeli konstruktivno se pogajati. Torej, generalna direkcija Trade je ponovno zamudila priložnost, da bi nekaj konkretnega eh, v smeri izboljšav dosegla. Tako da ne bomo samo trgovali in pisali, da je treba upoštevati to in ono. Na področju takšnih sporazumov potrebujemo več zavezujočih dogovorov in tokrat je ponovno izgubljena priložnost za to. Hvala. Pozdravila sem vas na začetku tega sestanka, ko vas še ni bilo. Gospod Omerči, kot poročevalec v senci. Madame la présidente, merci. Nous revenons. Hvala, gospa predsednica. Sedaj smo vsi spočiti po poletnem odmoru, lepo je, da se vidimo, ampak predlogi, ki so tukaj pri nas na mizi, takoj ustvarjajo nezadovoljstvo. Torej, v normalno delujočem demokratičnem sistemu bi Evropski parlament moral imeti večjo besedo. Tokrat ga je komisija ponovno obšla, tako da na koncu nim, ne bomo nič eh, imeli odločati. 17. julija je predsednik Juncker podpisal za Donaldom Tuskom nek sporazum, ne da bi v parlamentu sploh bili obveščeni o tem, ampak tako vendar ne morejo stvari iti naprej. To velja za vse sporazume, ampak vedno znova nas komisija postavi v takšno situacijo. In če bo temu še naprej tako, bodo državljani Evropske inštitucije še naprej zavračali. In to Ta sporazum je videti, kot da bo še poslabšal situacijo na področju podnebnih sprememb. Na ta način bi lahko rekli, da deluje Evropska unija in njeni politiki na schizofren način. Po eni strani hočemo biti zgledni, hočemo z različnimi protokoli in cilji, ko gre za podnebne spremembe, narediti napredek, po drugi strani pa imamo politike, imamo različne finančne sporazume in slepo podrejenost trgovinske politike v, glede na cilje, ki smo jih sprejeli v podnebnem sporazumu. In to je slabo za celotni no, zemeljsko oblo. Tukaj, nažalost, ponovno niso bili sprejeti nobeni zavezojoči ukrepi kar zadeva trajnostni razvoj, tudi ta je zelo nasplošno opisan in še nekaj bi želel povdariti. Nekaj, kar je, je komisija tukaj povsem obšla, gre za ribištvo, gre za lov na tjulne, vemo, kakšno uh, škodljivo vlogo igra tukaj Japonska. Vemo, da obstaja mednarodni moratori na talov, ampak kljub temu imamo sedaj trgovinski sporazum pred seboj, kjer o tem vprašanju ni napisana niti ena črka. Torej, generalna direkcija Trade enostavno ni opravila domače naloge. In mislim, da to ni nobena demokracija, če lahko v Evropskem parlamentu rečemo samo da ali ne. Če bi imeli dovolj poguma, da bi svoje pristojnosti tudi izvajali v praksi, potem bi v Evropskem parlamentu tokrat morali reči ne. Na ta način bi stvari lahko pozitivno spremenili. Hvala. Gospod Peterle. Present, uh, eh, good afternoon. It should not... Hvala lepa, gospa predsednica. Lep pozdrav sem skupaj. Verjetno vas ne preseneča, da močno podpiram ta sporazum med Japonsko in Evropsko unijo. V odboru AFET sem poročevalec za eh, sporazum o strateškem partnerstvu, ki krepi naše partnerstvo z političnim in strateškim sodelovanjem. Želel bi izpostaviti določene točke, eh, ki so bile izpuščene iz tega mnenja. Obrazložitev trdi, da sporazum, da ni um, gotovo, da bo ta sporazum prispeval k uh, ustanovitvi delovnih mest. Ampak to ni res. Mm, sam menim, da se bodo izboljšale poslovne možnosti med EU in Japonsko, to bo pospešilo BDP in uh, te bodo ustvarjena delovna mesta za evropske državljane. Potem regulativno sodelovanje med Evropsko unijo in Japonsko nam bo omogočilo, da bomo bolje razvili mednarodne standarde in uh, se soočali z problemi, ko so naše zakonodaje nekompatibilne. Na ta način se bomo lahko laže soočili z odprtimi vprašanji. Imeli bomo platformo, uh, za izboljševanje standardov v obeh gospodarstvih. Potem mnenje je nekoliko abstraktno, ni dovolj statističnih omemb, referenc. Japonsko navajajo kot največjo uvoznico lesa. No, res je, da Japonska uvozi veliko lesa, ampak je za Kitajsko, Evropsko unijo in ZDA naša poročila bi morala uporabljati dejstva, ne pa nekakšne predpostavke. Uh, Prav tako moramo vedeti, da EPA vsebuje tudi SPA, kar pokriva politično in sektorsko sodelovanje, tudi skupne ukrepe, ko gre za regionalne in globalne izzive. To vključuje okoljska vprašanja, podnebne spremembe, eh, upravljanje katastrof in tako naprej. To poročilo navaja določene navedbe, ki samo prispevajo prispevajo k protekcionizmu in to bi lahko škodilo obema stranima. Upamo, da bomo dobili takšno mnenje, ki bo podprlo uh, sklepe sveta, uh, ko gre za ta sporazum med Evropsko unijo in pa Japonsko. Hvala. S tem smo zaključili z uh, seznamom poročevalcev v senci. Želi še kdo drug besedo? Ne. Potem dajem besedo predstavniku komisije, gospodu Čeruli.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 vsaj kjer je bila komisija neposredno nagovorjena. Naj začnem z vprašanjem demokratičnega primankljaja in pa z vprašanjem um, zaščitnega mehanizma za investicije. Jaz sem sodeloval pri pripravi tega sporazuma, močno sem bil vključen v pogajanja in uh, dejstvo je, da smo svetu in parlamentu predstavili sklepe No, uh, smo se tudi odzvali na politično nujnost eh, v zvezi z ICS, torej eh, gre za sistem investicij in zaščite investitorjev. To je za nas absolutna prednostna naloga. Še naprej se moramo uh, pogajati na ta način, kot je to od nas zahteval parlament. Zato še nismo eh, končali pogajanj v zvezi s tem. No, um, v trenutku, ko bomo dosegli dogovor za, Japans, za, za Japonsko o zaščiti investitorjev, bo seveda tudi ta del moral. Um, iti skozi postopke odobritve v parlamentu. In tudi celoten sporazum bo predmet vseh postopkov. Torej, pogajali smo se tako, kot je bilo predvideno, sedaj smo predložili predlog sporazuma, to je v skladu za pravili iz pogodbe in s tem je povezan nek element, ki ste ga omenili tudi vi. In sicer gre za vprašanje preglednosti. Ali smo to, kar eh, naenkrat eh, predstavili parlamentu in svetu? Ne, o tem sporozumu smo s parlamentom večkrat razpravljali, tudi v okviru skupine za spremljanje in pa na drugih sestankih. Vse 30krat smo o tem razpravljali, medtem ko so potekala pogajanja. Vsi dokumenti so bili na spletu, Posvetovali smo se tudi za civilno družbo. Zagotovili smo zadosten nivo preglednosti na vseh pogajanjih. Mi smo se tudi v preteklosti zauzemali za to, da bi bila naša trgovinska pogajanja kar se da pregledna, transparentna. Eh, mislim, da smo zadostili tem pogojem. Eh, v veliki meri smo to upravili s pomočjo eh, posvetovanj z deležniki, z srečanji z predstavniki civilne družbe. Temu je potem predsedovala bodisi komisarka Malstrom ali pa glavni pogajalec. deležnikom, nevladnim organizacijam in drugim smo dali možnost, da so eh, podali svoja mnenja in ta smo potem upoštevali pri pogajanjih. In spet, če se vrnem k parlamentu, imeli smo skoraj uh, vsak mesec eh, pogovore v zvezi s tem, srečanja z parlamentom in sporazum kot takšen vključuje celo vrsto elementov, uh, ki eh, so bili sprejeti na podlagi pripomb poslancev v parlamentu. Toliko o preglednosti. Verjetno ste opazili tudi to, da smo tekom pogajanj objavljali poročila o posamičnih krogih pogajanj in na voljo ste imeli tudi vsa besedila ko gre za trgovino in trajnostni razvoj. Ta sporazum odraža pristop Evropske unije v zvezi za trgovino in trajnostnim razvojem. Poglav je v zvezi s tem vsebuje vse pomembne elemente. Gre za eh, mednarodne zvečje inštrumente na področju okolja, potem spoštovanje okoljske zakonodaje, ehm, potem zavezanost eh, trajnostnemu upravljanju za naravnimi viri, spodbujanje socialne odgovornosti podjetij oziroma družbene odgovornosti podjetij. In vključuje tudi vladne postopke za reševanje sporov. Ti so sestavljeni različnih eh, postopkov, eh, torej eh, panel neodvisnih strokovnjakov, poročilo tega panela in pa izvajanje poročila. To je mehanizem, ki temeli na vključevanju civilne družbe in na prispevkih neodvisnih organov, tako kot je, tako kot je to recimo mednarodna organizacija dela. No, eh, pri naših pogajanjih se seveda držimo pogajalskega mandata, držimo se pogajalskih smernic. Eh, te smo dobili iz držav članic. Eh, tako da mislim, da smo pripravili ustrezno poglavje na tem področju. Kar se tiče nezakonite sečnje. Japonska je nedavno sprejela novo zakonodajo o nezakoniti sečni in Evropska unija je sodelovala pri tem procesu. Sedaj torej tesno spremljamo tudi izvajanje te zakonodaje. Eh, sedaj imamo v sporazumu eh, člen o eh, nezakonitem pridobivanju lesa, tudi za, v zvezi z nezakonito sečnjo in sečnjo tukaj je jezik eh, enako strok kot tudi pri ostalih tovrstnih sporazumih. Um, Seveda pri uvozu lesa iz Japonske v Evropske unije upoštevamo uredbo na tem področju, zato eh, lahko na podlagi te zagotovimo, da ni nezakonito pridobljenega lesa pri uvozu lesa iz Japonske v Evropsko unijo. No, ampak kakorkoli o tem. Eh, se bomo za Japonsko še naprej pogajali potem uh, vozila avtomobilska industrija. Gre za liberalizacijo tovrstnih vozil, vemo, kako se razvija ta industrija. In če si ogledamo razvoj japonske avtomobilske industrije, lahko ugotovimo, da se Japonska osredotoča na vedno bolj čista vozila, tako da tukaj lahko rečemo, da se odpiramo za čistejše in okolju prijaznejše proizvode v prihodnosti. Sploh, če poštevamo zadnje najave podjetij, kot so Toyota in tako naprej. To, da odpiramo naš trg za japonske avtomobile, no, eh, te avtomobile trenutno proizvajamo tudi že v Evropski uniji. Japonski avtomobili, ki se prodajajo v Evropski uniji, so. Mm, je 2,5 milijona takšnih avtomobilov že proizvedenih pravzaprav v Evropski uniji. Če gre za vprašanje porasta uvoza, tega ni za pričakovati v bližnji prihodnosti. Potem še vprašanje kitolova. Evropska unija je seveda zavezana spoštovanju konvencije CITES in seveda želimo spoštovati tudi našo lastno zakonodajo, tudi na mednarodni ravni. Eh, Evropska unija eh, dosledno spoštuje moratori v okviru mm, Mednarodne komisije za kitolov in eh, to starišče zastopamo tudi na srečanjih CITES. Ko gre za vprašanje komercialnega kitolova, ta seveda ni del sporazuma v Evropski uniji nimamo tovrstnega komercialnega kitolova, tako da to ni samo po sebi uh, vprašanje trgovine. Mi se sploh nismo želeli o tem pogajati, čeprav bi si Japonska to želela. Toliko o tem. No, seveda pa smo v drugih uh, mednarodnih uh, organih in telesih, se vsekakor uh, se še naprej ukvarjamo z tem vprašanjem. Potem naslednja točka, previdnostno načelo. To je, zapisa, to je omenjeno v devetem odstavku 16. člena prav tako pa to izhaja iz naše pogodbe. Zato je to naša primarna zakonodaja in ima uh, s tem prednost pred uh, eh, to vrstnimi sporazumi. Previdnostno načelo torej tukaj ni eh, predmet spodkopavanja. to je pravzaprav del izjem, ki so določene v sporazumu, ko gre za tista področja, ki niso predmet regulacije. Previdnostno načelo je še vedno v srčiki našega zakonodajnega dela in to načelo priznavajo tudi pravila STO-ja in ta pravila ostajajo uh, veljavna, kaj ti sporozum o gospodarskem partnerstvu ne more nadomestiti pravil uh, Svetovne trgovinske organizacije. Tudi to se mi je zdelo zelo pomembno pojasniti. Hvala. Now, uh, Madame Trochinski, do you want to come back on this? Gospa Trošinski, želite besedo v zvezi s tem? Um, nimam dodatnih pripomb, bom pa vse, uh, vsa sporočila predala gospe Melan. Zahvaljujem se tudi za to, da sem lahko v njenem uh, imenu predstavila poročilo. 5. septembra bo rok za zažitev predlogo spremem, 10. ali 11. oktobra bomo glasovali v odboru in s tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu. Sedaj pa se vračamo k točki 5. Uskladitev obveznosti poročanja na področju okoljske politike. Poročevalka sem jaz, Torej, pozdravljam eh, namen komisije, da bi poenostavili obveznosti poročanja v zvezi z okoljsko zakonodajo. S tem bomo posodobili specifične določbe desetih eh, sektorskih uredb in eh, direktiv. Zakonodajni predlogi izhajajo iz eh, posodobljenega akcijskega načrta za poenostavitev okoljskega področja, to izhaja iz eh, Refita. Predlog komisije dopolnjuje nedavno sprejeti sklep o postopkovnih pravilih na področju okoljskega poročanja. To je bil eh, dosje gospoda Gambusa. Seveda se zauzemam za to, da bi okrepili preglednost, da bi imeli dokazno podlago za prihodnje ocene in da bi ponastavili te zmanjšali upravno breme za države članice in za komisijo. Sem pa predlagala nekaj predlogov sprememb, s temi skušam izboljšati zakonodajni predlog. Um, gre za posodobitev upravljanja um, poročanja in gre za zmanjšanje administrativnih bremen. zauzemamo se za um, um, to, da bi prispevali k ciljem sedmega akcijskega načrta uh, za okolje. Uh, recimo gre za bolj jasno definicijo posamičnih pojmov, Eh, skušamo doseči tudi več doslednosti, poenostaviti besedilo in prispevati k večji jasnosti besedila. Skušala sem tudi okrepiti vlogo sozakonodajalcev, tudi Evropskega parlamenta in eh, pojasniti, kakšna je vloga Evropske agencije za okolje pri splošnem poročanju in pa aktivnostih spremljanja. Kar se tiče direktive 35 v zvezi z eh, okoljsko škodo, tukaj sem pozvala k temu, da je treba pripraviti podrobne kriterije, ko gre za obseg eh, okoljske škode, to moramo eh, Tukaj moramo predvideti klasifikacijo v zakonodajnem aktu, ko gre za direktivo 63 pa sem, uh, uvedl, pa sem dodala zahtevo, v skladu s katero bi komisija uh, morala poskrbeti za pregled podatkov, ki jih predložijo države članice. Uh, Potem, eh, kar se tiče uredbe 166, predlagam lastne, eh, jasne roke za vse države članice, dokdaj morajo komisiji v elektronski obliki poslati vse zahtevane podatke, ki so določeni v tej uredbi. Potem uh, uredba 995 v zvezi z uh, dajanjem lesnih izdelkov na trg. Tukaj bi parlament moral imeti možnost pregledati poročila komisije in tudi morebitne zakonodajne predloge eh, v vsakem zakonodajnem mandatu. Zato mislim, da bi obdobje pregleda morali zmanjšati iz šestih na pet let. In pa ne na zadnje predlagam še določene uredbe pri določbah v zvezi z uporabo regulativnega postopka. Eh, določbe bi morali uskladiti za Lizbonsko pogodbo, zato sem pozvala, da bi eh, v primeru nekaterih temeljnih aktov uporabili delegirane akte. S tem bomo prispevali več jasnosti eh, glede pristojnosti obeh so zakonodajalcev. No, uskladitev za Lizbonsko pogodbo in predvsem uporaba delegiranih aktov predstavljajo predstavljata ne samo posodobitev zakonodaje, ampak tudi pomembno aktivnost nadzora in pa spremljanja. To je torej moja kratka predstavitev o predvsej tehničnem zakonodajnem doseju. No, računam na vas, da mi boste pomagali ta predlog še izboljšati. Prvi poročevalec, ki dobi besedo, torej poročevalec v senci, je gospod Pavluči. Sì, grazie, grazie per il lavoro svolto. Hvala za opravljeno delo, gospa predsednica. Eh, delo ste opravili zelo podrobno. Država članica mora zagotoviti podatke, kar se tiče moje skupine, mi menimo tako. Eh, tako zahtevajo od njih tudi zakonodajni, uh, naši zakonodajni akti. Eh, uložili bomo nekaj predlogov spremenitev vse z moje strani. Hvala lepa, gospod. Gospod Martinez. Hvala, gospa predsednica. Naj povem, da sem vesel, da je prva seja odbora, ki se jo udeležujem ravno seja odbora Enbi. Zahvaljujem se vam za upravljeno delo. Vredno ste zavedate dejstva, da se naša skupina vedno zavzema za to, da bi eh, zmanjšali obseg regulacije za podjetja, zato da bodo lahko podjetja zaposlovala več ljudi in izboljšala gospodarstvo. No, um, seveda drži tudi to, da več denarja, kot porabi komisija za posodabljanje podatkov, torej podjetje za posodabljanje podatkov, to pomeni, da eh, tega denarja ne morejo porabiti za svoje gospodarske aktivnosti. Tega se moramo uh, zavedati. No, uh, poročilo sicer pozdravljam, bi pa izpostavil tudi določene pomisleke. Prvič, ne razumemo, zakaj bi potrebo, potrebovali uh, dodatna regulacija v zvezi z direktivo 2004-35-ES. Eh, e Enako velja za direktivo 63. Ne vem, zakaj je tukaj potrebna dodatna regulacija oziroma, če je to potrebno, želim dodatna pojasnila v zvezi s tem. In pa še nekaj, strinjam se z vami, da je treba zagotoviti, da bo vse usklajeno za Lizbonsko pogodbo ne razumemo pa, zakaj eh, bi morali eh, predvideti delegirane akte pri 18. členu. Dobro, to bi lahko eh, podprli, ampak spet me tukaj zanimajo dodatna pojasnila, preden sprejmemo odločitev. No, nasplošno pa poročilo pozdravljamo, mislimo, da je poročilo potrebno in podpiramo tudi namen samega poročila. Hvala lepa, gospod Rise, naslednja. Thank you, Mrs. Chairman. It's good to be back. Hvala lepa. Lepo je, da smo danes spet tukaj. Eh, sama sem nekoliko bolna in zato se bom morala potruditi, da bom tukaj nadomestila Frederika Federleja. Gospod Federlej podpira. Eh, ta predlog, ki zmanjšuje stroške za deležnike, ki, eh, iz, ki krepi koristi z bolj poenostavljenem postopku poročanja, recimo eh, gre za uporabo elektronskih orodij za boljšo predelavo in zbiranje podatkov. Podpira cilj, da bi ponudili bolj pregleden dostop do jasnih okoljskih informacij za različne udeležene strani, vključno z javnostjo in pozdravlja namen, da bi zagotovili večjo doslednost eh, z poenostavitvijo besedila. Eh, na ta način bo predlog postal bolj jasen. Prav tako nasplošno pozdravlja predlagane spremembe, spremembe, ki jih je predlagala poročil, poročevalka, da bi torej okrepili vlogo so zakonodajalcev, tudi vlogo Evropskega parlamenta in eh, Evropske okoljske agencije pri postopku spremljanja in poročanja. Za skupino ALDE je poročanje pomemben del zakonodajnega procesa. To kaže na to, kako dobro izvajamo evropsko zakonodajo in ali ta izpolnjuje svoje cilje ali ne. To je tudi eh, dragocen vir informacij za državljane v zvezi, eh, recimo v zvezi z eh, kakovostjo zraka v Evropski uniji. To poročilo bo prispevalo k zniževanju administrativnih bremen za države članice, prispeva k eh, večji preglednosti in zagotavlja, da bomo imeli vse informacije, ki so potrebne za to, da bomo ugotovili, ali evropska zakonodaja služi svojemu namenu. Gospod Federle se zahvaljuje poročevalki in se veseli nadaljnega dobrega sodelovanja s poročevalko. Hvala. No, Hvala lepa za gospod Škrlec. Uh, Hvala. Evropske državljani seveda imajo pravico, da vedo, kakšnega kakovost uh, kruha, ki ga jedo, vode, ki ga pijejo in ali so uh, plaže ob rekah in na morju čline. Potrebujemo bolj sodobne in, uh, po, uh, informacije o stanju okolja in tudi o tem, kakšno je stanje in vloga Evropske agencije za okolje. Vendar pa smo proti temu, da bi komisija v okviru uh, projekta za boljše uh, odločanje oziroma pravo zakonodaje, kar tako zaobšla drugo, druge deležnike. Pozdravljamo vašo poročilo in udaril bom nekaj glavnih prispevkov, ki izhajajo iz uh, nadaljnih tehničnih uh, sprememb, ki ste jih vi uh, vključili in jih je komisija spregledala. Nekaj ste že menili v vodnem govoru, tudi poudarjate vlogo Agencije za okolje, uh, in tudi za, so zakonodajalcev v celotni vaji spremljanja in poročanja tako, da bo, bi tudi Evropski parlament imel možnost preučiti ali pa spremeniti ključne dele uh, okoljske zakonodaje v vsakem mandatu. Uh, tudi sam bom z veseljem prispeval uh, vašemu poročilu z nekaj predlogi sprememb, tako da sem zahvaljujem za vaše dobro delo.

Danke, pre... Hvala lepa, gospod predsednica. Nažalost sem šele prispel, res da ne vem, za katero temo gre, ali govorimo zdaj o temi. Se opravičujem, malce tišine. Mir. Ja, pri peti točki dnevnega reda smo, pravi predsednica. Pravzaprav ste poročalec o senci pri tej temi in govorimo o uskladiti obveznosti poročanja na področju okoljske politike, vendar pa jo je seveda v redu, če ne bi želeli ničesar dodati. Točka 7? Ne, ne, točka 5, pojasnjuje predsednica. Ne, k tej točki nimam kaj dodati. Najlepša hvala, gospod Ek. Torej, če nihče drug ne želi besedo, dajem besedo predstavniku komisije Čabanu Doldi. Hvala lepa, gospa predsednica. Dobar dan, sem skupaj. Uh, Eh, torej tako vam, kot tudi članom odbora za okolje. Komisija je zelo hvaležna, da ste sprejeli v svoje ra, roke vlogo poročevalca pri tem zelo kompleksnem zakonodajnem predlogu. Zelo uh, skrbno smo poslušali oris vašega poročila in tudi odzive so eh, poročevalcev v senci. Radi pa bi odbor spomnili na nekaj krovnih načel, ki so navdahnila komisijo pri pripravi tega predloga. Menimo, da je nekaj od teh načel in ciljev takih, ki odgovarjajo na izraženo Eh, zaskrbljenost in pomislike. Eden glavnih eh, ciljev je bil ta, da bi se povečala preglednost in odgovornost na nacionalni ravni, tako pri okoljskih zadevah, ki so tako zelo pomembne za vsakega posameznega državljana, ne le za evropske ustanove ali pa za nacionalne ustanove. Torej za vsakogar je zelo pomembno, da informacije o stanju okolja da jih poznajo torej tudi državljano, ne le, da se poročajo zgolj Evropski komisiji in drugim političnim ustanovam na evropski ravni. To po našem mnenju bo ukrepilo subsidijarnost in tudi odgovornost na nacionalni ravni. Omogočilo pa bo tudi javnosti, da spremlja sklepe, ki jih je mogoče sprejeti na podlagi teh informacij. Potem drugo krovno načelo, ki nas je navdihovalo pri delu, je bila potreba potem, da se zagotovi ustrezno dokazna podlaga za sprejemanje politik. Eden od poročevalcev v senci je to komentiral in rad bi mu uh, zatrdil in tako tudi vsakemu članu tega odbora, da če tudi želi naš predlog, uh, Eh, zmanjšati upravno breme, ki nastaja pri poročanju zaradi različnih eh, zakonodajnih aktov, da smo bili tukaj zelo skrbni. Eh, pri tem, da poskrbimo, da pri posodabljanju poročanja ne prikrajšamo nobene evropske ustanove za potrebne informacije, ki bi ponazarjale, kako države članice ravnajo skladno z obveznostmi, ki izhajajo iz evropske zakonodaje. Upravno breme torej želimo zmanjšati, to sem že omenil, torej tudi to je bil eden od pomembnih ciljev, ki smo ga imeli pred očmi uporaba sodobnih tehnologij je povezana s tem, seveda. In um, ta dva cilja se dopolnjujeta. Menimo, da je nastopil čas in stestirali uh, smo nekatere druge instrumente na področju okolja v nedavnih letih, zato da bi lahko uporabljali najbolj sodobno tehnologijo, satelite in tudi informacijsko tehnologijo, da bi lahko, kot je tudi bistveni element tega zakonajnega predloga, lahko pomagali vsakomur, da pridobi širšo sliko in pregled nad stanjem okolja, um, ki, ki je povezan s posameznim zakonodajnim aktom. Kajti včasih nas uh, potegne v podrobnosti posameznih zakonodajnih določb, pod, in v določene podatke, pri tem pa izgubimo pregled nad uh, gozdom, če želite. Torej, spodbuditi želimo ta odbor, da bi pravzaprav nadaljeval po tej poti, ki, kot ste jo že ubrali, gospa poročevalka in predsednica v vašem poročilu. Hvaležni pa smo tudi za to, da ste izboljšali korelacijo oziroma povezave med različnimi določbami, eh, kot eh, eh, so išle iz poročila komisija. Pa še nekaj glede o povezavi z Lizbonsko pogodbo. Rad bi um, pomiril poročalcev Senco, ki je to izpostavil v smislu, da smo ta predlog vsekakor uskladili z Lizbonsko pogodbo in menimo, da to poročilo, pravzaprav še, vaše poročilo še bolj poudarja to povezavo, ampak v predlogu Omnibus, ki ga je komisija predložila pred nekaj leti, s katerim naj bi zagotovili lizbonizacijo večine zakonodajnih aktov, ta Omnibus eh, so zakonodajalci še niso popolnoma sprejeli. Vendar pa praktično življenje zahteva, da ne čakamo na rezultat tega zakonodajnega postopka. Zato smo s tem zakonodajnim predlogom skušali pripraviti pravila in rešitve, ki so usklajene s temeljnimi koncepti iz uh, predloga omnibus ki, in zadevajo lizbonizacijo. V prihodnje pa bomo seveda morali uh, skrbeti za to, da ne bo prihajalo razha, do razhajanj med tem predlogom in predlogi iz omnibusa glede lizbonizacije. In še zadnja stvar, ki bi jo želel povedati na koncu. Gospa predsednica, zahvaljujemo se vam za dodatne predloge sprememb, ki ste jih vključili v poročilo v zvezi z direktivo na področju okoljske škode, to pa je v skladu z uh, pregledom zdravja, ki smo ga opravili pred kakšnimi tremi leti v povezavi s to direktivo in ki je pokazal, da če želimo, da bi ta instrument dejansko uh, privedel do želenih učinkov, da pot, je zanj potrebnih več informacij iz držav članic glede vsake operacije na nacionalni ravni in v različnih gospodarskih sektorjih. In tukaj se bom skušaj, skušal odzvati tudi neki drugi pripombi eh, poročevalca o senci, namreč s tem ne dodajamo nobenih uh, dodatnih birokratskih slojev. Torej, če vidite neko novo z, eh, zahtevo od, v direktivi o odgovornosti za okoljsko škodo, s tem se pravzaprav samo navezujemo na evalvacijo komisije izpred nekaj let in tukaj smo v stikih z državami članicami. To je tudi uh, skupen sklep eh, držav članic in komisije, da so te informacije potrebne. In pripravljeni smo z državami članicami, s katerimi smo v nedavni preteklosti tesno sodelovali, izkoristiti čim večje prednosti te dodatne določbe. Torej, pozivamo člane tega odbora, da podprejo tudi ta predlog spremembe. Hvala lepa. Uh, uh, Hvala lepa tudi vam za interes za ta dosje in za vašo podporo in mislim, da bomo seveda naše sodelovanje lahko nadaljevali v prihodnje in da bomo tako prišli do dobrega rezultata. Zabeležila sem si vaše pomisleke in vprašanje, tako da bomo na nje odgovorili. Sedaj pa še rok za predložitev predlogov sprememb. To je 4. september 2020 ob 11. uri do povdne. Upam, da bomo potem v odboru Envi glasovali 10. ali pa 11. oktobra. Tako, s tem smo sklenili to točko na dnevnem redu in lahko nadaljujemo s, k, s šesto točko. Ta govori o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje. Gre za dosje, o katerem odločamo skupaj in uh, Gospa Riz je pripravila osnutek poročila, tako da predajam besedo, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. No, zdaj pa smo se pravzaprav res spustili uh, na zelo konkretna tla in kot je rekel podpredsednik Timrmans, ki se nam je pridružil junija, se nam čas izteka. Torej, kakršnokoli so že pogledi na predlog komisije, menim, da se vsi tukaj danes strinjamo, da moramo priti do zaključka še pred volitvami. Torej, poročilo ki sem ga pripravila jaz in današnja razprava, obravnavata plastiko, ki je v 50. letih 19. Stole, 20. stoletja doživela revolucijo, torej različna uporaba in vedenje v zvezi s plastiko. Vse to se je radikalno spremenilo. Uh, Za nas kot zakonodajalce pa je pomembno, da sedaj pogledamo, kakšno je trdno stanje, da se osredotočimo na odpadke iz plastike, ki povzroča smrt našim oceanom. Naj povem samo nekaj številk, ki so nesporne. Tudi pravzaprav so navedene v mojem poročilu, tako da jih sedaj ne bom citirala. To, kar pa želim povedati danes, je Eh, plastika za enkratno uporabo, torej eh, žički, eh, mešalne palčke, potem vilice, skodelice, vsa. Vsi ti vsakodnevni predmeti, ki jih uporabljamo le enkrat na dan oziroma enkrat sploh za nekaj minut in potem jih vržemo sam. 86 odstotkov odpadkov iz plastike, ki se najdejo na obalah Evrope, eh, pravzaprav se stoji iz teh eh, eh, proizvodov za enkratno uporabo. Govorimo o 26 milijonih ton plastičnih odpadkov ki jih vsako leto proizvedajo evropske državljani. In uh, velik delež tega uh, bi bilo mogoče reciklirati. Torej, tukaj je veliko prostora za izboljšave. Je mogoče ukrepati. Uh, Skušala bom tukaj pripraviti časovnico za, v, za ravnanje. Torej, Azija je odgovorna za polovico o, plastičnih odpadkov na morju. Torej, a, lahko bi rekli, da torej, To pomeni, da ne bi bilo treba Evropi prevzemati vodilne vloge pri eh, obravnavi tega problema, ampak v eh, rejo je Evropska eh, unija sklenila, da se bomo borili proti podnebnim spremembam in mislim, da moramo enako vodilno vlogo sedaj tukaj zauzeti tudi v boju proti plastičnim odpadkom. Vidimo, kakšni so orisi predloga komisije, ki se pravzaprav posveča zgolj makroplastiki. Nikar ne pozabimo tudi, da se ukvarja za ribolovnim okoljem okoljem, ki predstavlja 27 odstotkov vseh morskih odpadkov. Zahvalila bi se podpredsedniku Timmermansu in njegovi ekipi za resnično veliko zavezanost, ki so jo izkazali k eh, tej temi. Torej, želimo prepovedati izdelke, so, kjer je to mogoče, naprimer pri uh, priboru in um, uh, krožničkih, ki, kjer lahko kaj hitro najdemo poceni nadomeske in tudi te zelo pogosto proizvajajo v Evropi, kar je dodaten plus. In tam pa, kjer eh, prepoved ni mogočna, mogoča, moramo zauzeti nekoliko manj radikalen pristop. Tukaj moramo uh, si zadati nek cilj za zmanjšanje uporabe. Naprimer, tukaj govorimo o lončkih, o um, embalaži za hrano. Tukaj uh, k te, temu cilju še nismo dali konkretne številke. Potem imamo še plastične balone, vlažilne robčke in tako naprej. Tukaj želimo, da bomo dosegli uh, oziroma se dogovorili glede uh, želenih ciljev ciljev zmanjšanja in da bomo v to vključili tudi proizvajalce. Poglejte si tudi stran uh, 46. Če si pogledamo, kakšno je razmerje med stroški in prednosti, vidimo, da je tukaj uh, mogočih več uh, scenarijev, pač odvisno od tega, kako visoko bomo postavili um, standarde. Lahko pa že zdaj povem, da so poročevalci in deležniki že imeli več eh, sestankov in eh, slišati mogoče nekaj kritike na to temo. Torej, vsekakor moramo objaviti študijo, na kateri temeli naša eh, ocena učinka. Če se vrnem k scenariju, zlasti k scenariju C, ta pravi, je pravzaprav tisti, ki bi bil moja politična izbira. Lahko bi zmanjšali okoljsko škodo do leta 2030 z, z, v višini 22 milijard evrov, za potrošnike pa bi to pomenilo 16 milijard evrov. Nikar ne pozabimo tukaj, da bo to pomenilo določene stroške za proizvajalce v višini 3,2 milijarde evrov. Um, Tudi, uh, Evrop, vendar pa, če se evropska uh, industrija plastike ne bo spoprijela s tem problemom zdaj, bo prihodnje za to morala plačati še več. Evropski državljani uh, so začeli uporabljati takšno količino plastike, skoraj da čez noč vidimo, koliko vrečk se je uporabljalo in sedaj želimo ugotoviti, ali je trg že spremenjen pri, eh, pripravljen sprejeti drugačno ravnanje in vedenje. Javnost pravzaprav je na to pripravljena. Tukaj pa se seveda sedaj navizujemo na širšo odgovornost proizvajalcev. Mislim, da tukaj lahko razširimo to odgovornost prav pri vseh. To izhaja tudi iz eh, prvega in drugega odstavka osmega člena. Proizvajalci eh, bi morali torej plačevati tudi začiščenje mori in um, um, rek, morda ne, ampak o tem bi se vsekakor bilo vredno pogovoriti. Poleg tega si želimo odgovornega ravnanja in vedenja vsakogar v verigi potrošnikov. To vidite tudi v 31. točki poročila in v uradnem listu je bilo pravkar objavljeno tudi, da naj bi ta režim začel veljati od 31. Eh, decembra 2024. In naj povdarim, da sem se tukaj pri vseh predlogih spremen posvetovala spravno službo parlamenta uh, in pri četrtem predlogu torej skušamo zmanjšati porabo plastičnih um, embalaž za hrano in zdi se mi, da je pri tem členu besedilo komisije presplošno, preveč odprto za različne razlage in torej ne dovolj dobro. Torej potrebujemo metodologijo in tudi jasno politično voljo, številke pa morajo biti torej pripete tem odložbom. Zato smo predložili tudi predlog strnebe 23, ki določa časovnico in proces za države članice. Te bodo imele največ štiri let časa, da pripravijo nacionalne načrte za zmanjšanje porabe plastike. Zdaj pa um, stekleničke, plastične stekleničke z zamaški, z pokrovčki in tako dalje. To so, um, to je kategorija ena vseh odpadnih uh, eh, materijalov. Uh, eh, tretjino uh, uh, odpadkov predstavljajo. Torej, tu želimo takojšnje prilagoditve in vidimo že uh, tržne voditelje, ki imajo izdelke, ki so v stotih odstotkih zmožni recikliranja. Torej, ne bom jih tukaj omenila. Potem tudi želimo zmanjšati za realistični meri količino ribolovnega okolja. Islandija je tukaj. Um, najboljša trenutno. 85 odstotkov ribolovnega orodja eh, eh, je že začele izdelovati iz drugih eh, materijalov. In torej, še druga področja so, kjer želimo cilje postaviti više kot komisije, naprimer zelo lahke plastične vrečke, potem tudi nastavki za cigarete in tako dalje. Govorimo o stotine tisočev litrov litrov vode, ki so onesnaženi, kot lahko preberete v poročilu in to je seveda očitno tudi za naše zdravje. O tem veliko govorimo. Hkrati pa je to zelo slabo za okolje nasploh. O tem smo govorili že uh, veliko časa. Um, št- Francis Bostard je tudi sodeloval pri pogajanju o direktivi v letu 2000-2013 in mislim, da vas ne bo presenetil moj predlog spremembe 25, ko pravimo, da niso zgolj proizvajalci odgovorni za, eh, na primer, tobak, temveč morajo pravzaprav proizvajalci določiti cilje. Eh, za zmanjšanje uporabe plastike za 50 odstotkov do leta 2025 in prihodnje še več. Torej, posvetovala sem se strokovnjaki v parlamentu, prav tako smo se povezali tudi z strokovnjaki za tobak znotraj STO. Eh, Potem imamo še ultralahke plastične vrečke, za nje obstajajo res dobre alternative in menim, da bi jih bilo treba preprosto prepovedati. Tako da pravzaprav ne bi zapadli padli v področju uporabe prejšnje direktive. Torej, tukaj skušam do, dodati še kakšne elemente. Ena od izjem pa bi lahko veljala za higieno. Tako, s tem sem skoraj da pri koncu. Seveda bom z velikim veseljem prisluhnila vsem eh, predlogom za nadaljne izboljšave, eh, ki bi jih lahko delili z mano. Hvala lepa, gospa Riz, sedaj pa poročevalci v senci, naprej gospod Floren. Ja, Hvala lepa, gospa predsednica, gospa Ris, najlepša hvala in čestitka, da ste v tako kratkem času in pod tem pritiskom, tudi pritiskom javnosti, pripravili ta odličen dokument. Um, to govori veliko o vaši politični kakovosti, torej hvala lepa. Ne bom povdarjal tega, kar ste povedali, torej kdor zdaj ni razumel, da z odpadki v morju, pravzaprav um, nam tik takajo zadnje minute, pod ta se mora res strezniti. Dejansko smo v hudi zamudi, pet minut do dvanajste je, zato je res prav, da tukaj ne, um, ne smemo prelagati nobenih rokov oziroma podaljševati rokov. Meni se ne zdi problem pri izdelkih za enkratno uporabo ali za domov ali pa pri palčkah za ušesa, da se tukaj vsekakor lahko povem o plastiki. Mislim, da lahko veliko nesmisla, ki kroži v družbi, tukaj odpravimo in gospa Riz, gotovo se ne boste čudili, da uh, sem pri tobaku pripravljena vse, vsak greh, ampak če promis, pomislim, kolik, koliko, koliko vode onesnažimo s tobakom in koliko napora je potem potrebnega, da bi pitna voda ostala čista, potem se moram res vprašati, kje sploh smo, da pravzaprav vidimo um, zadnje ogorke uh, um, či, cigaret uh, in moramo v tolikšni meri naprimer, čistiti naše okolje. Ampak gre torej za slabo zgojene ljudi in še slabše pa je, da številni od njih, da so bili vzgojeni dan danes. Torej, pri vseh, vsem tem onesnaževanju govorimo o zelo resni tematiki in veliki meri se strinjam z, vanjem, z vami, ampak tukaj ne moremo sedaj. Ali tukaj ne moremo pozvati ljudi, da naj ne puščajo svojih odpadkov v parkih in če bomo sedaj. Uh, ovitke od uh, čokoladic Mars uh, pustili v parku ali bomo torej s tem eh, in bomo čiščenje eh, teh odpadkov pripisali eh, proizvajalcu, ne vem, če je to prav, ne vem, če s tem stopamo po pravi poti. Nisem prijatelj prepovedi, res ne. Vendar pa moramo bolje vzgojiti našo družbo in vanjo se v celoti vključujem tudi jaz. Ampak če vidim, da v soboto zjutraj, kakšna je naša delavnica zaradi tega, kar so v njej ogorki, potem ne moremo reči, reči, da bi morali proizvajalci cigaret, potem, ki so po mojem mnenju sicer banditi, odgovarjati tudi za to. Ne, to moramo urediti v naši družbi, zato bi vas resnično prosil, nikar tukaj ne streljamo v prazno. To, seveda, kar govorite o toaletnem papirju, eh, je res, ampak imamo pa tudi druge vrste toaletnega papirja. Kako boste razlikovali med njimi torej pri financiranju? Vse skupaj torej ni tako zelo preprosto. Ampak pri kakšni prepovedi ali dveh lahko sodelujem, ampak mislim, da bi morala ta razprava poskrbeti za to, da bomo dejansko poskrbeli za množične inovacije in da bomo potem te plastične um, palčke in uh, plastične vlakne, um, slamice, s tem spravili strga in to se bo zgodilo prostovoljno, kajti industrija je med tem postala že dovolj pametna, da prepozna te probleme za okolje. Imam tri unuke, ali naj zdaj pojasnim, da balonček, ki ga dobijo ob vstopu v uh, vrtec, da ga ne smejo spustiti v zrak kot prvo so premali, da bi to sploh razumeli ali naj tukaj res napišemo na uh, balončke, ne smemo jih spustiti v zrak. Pri takšnem predlogu moje podpore ne boste dobili. Povejte od, uh, staršem, da morajo potem ustrezno vreči te balončke v koš. Torej, resnično nas skrbi, da bo Evropa razpadla. Mislim, da ni treba povedati, katere države nas eh, skrbijo. Tukaj pa se potem ukvarjamo z eh, označevanjem eh, balončkov. Ali mislite, da je to prav? Hvala. Hvala lepa, gospod Florenc. Sedaj pa gospod Pavluči. Hvala lepa, gospa predsednica predhodni govornik eh, pravzaprav povedal marsikaj pametnega in tudi jaz se strinjam, da je gospa Ris pripravila res dobro delo v takem kratkem času. Mislim, da je prav, da ukrepimo um, ehm, ukrepe proti tem zelo lahkim um, plastičnim vrečkam, ogorkom, eh, filtrom za cigarete in tako naprej. Ampak resno pa menim, da moramo razmisliti tudi o tem, kako uh, ravnati z majhnimi zavojčki, vrečkami in tako naprej. Kar zadeva zmanjšanje porabe, to, kakor je zapisana direktiva, ta način ni dovolj jasen. Mislim, da bi morali to besedilo izboljšati s tem, da določimo minimalne cilje in da predstavimo pregledne metode izračuna in opredeliti tudi zelo dobro. In dober in jasen časovni okvir. Seveda vem, da je komisija uh, veliko pozornosti in truda posvetila krožnemu gospodarstvu. Pogledati si moramo prispeve krožnega gospodarstva. Bolj, v večji meri je, tre, um, je treba reciklirati izdelke in izdelek, ki ga je lažje reciklirati, bi moral biti manj obdavčen in obratno. Uh, Torej, če imate nekoga, ki prispeva k temu delu in k tem prizadevanjem, potem menim, da Eh, seveda tukaj ne moremo imeti vseh uh, sredstev na voljo, da bi vse te odpadke spravili z uh, dna oceanov, ampak naprimer pri ribolovnem okolju pa imamo določene vzvode, naprimer sankcije, um, tudi, um, ki vključujejo tudi povračilo za nakup tega ribolovnega orodja. Mislim, da moramo tukaj okrepiti direktivo, kajti ko govorimo o zaščiti mori in obal, moramo stvari izboljšati oziroma želimo izboljšati stvari, vendar pa ne želimo um, s tem povzročiti, da bi bilo življenje državljanov preveč zapleteno. Naprimer, če imamo ljudi, ki uporabljajo plastične vrečke ali pa plastične zabojnike v bolnišnicah, prav gotovo mora obstajati način, kako tem ljudem eh, pojasniti, zakaj plastike ni dobro uporabljati in da je mogoče najti nadomestne izdelke. Vsekakor pa gremo v pravi poti in sem zahvaljujem za to poročilo. Ja, dankjewel, uh, eh, voorzitter. Demesmaker, hvala lepa. Krožno gospodarstvo je pravzaprav neka rdeča nit eh, mojega dela v tem eh, odboru. V dveh tednih bom pripravil tudi osnutek eh, priporočila na strategijo za, k strategiji za plastik, veliko, o katerem bomo glasovali na plenarnem zasedanju. Torej sem zelo navdušen, kajti gre za en dosje, izmed prvih dosjejev, pri katerem sem lahko sodeloval. Tudi videli ste uh, viralni filmček na Facebooku, ki kaže živalsko Biblijo. Torej, Mislim, da gre za plažo v bližini Mumbaja v Indiji, ki je res potresena z plastičnimi odpadki. Pravzaprav tega ne, ne, nekoga to tako moti, da začne čistiti, ampak ugotovi, da tega ne bo zmogel sam. Najprej mu pomaga nekaj prijateljev, potem pa mobilizira celotno lokalno skupnost, ki počisti to obalo. 4200 ton plastičnih odpadkov je bilo počiščenih in e, nekaj e, dni kasneje pa se zgodi čudež. Torej, znova je mogoče videti. Um, pesek in pravzaprav pridajo želve, da bi tam valile e, jajca. To je res močna podoba v boju proti plastičnim odpadkom. Vendar pa seveda lahko zastavite vprašanje, kaj se zgodi kasneje, torej za temi 4200 tonami plastičnih odpadkov. Kaj se je zgodilo z njimi? Seveda večina odpadkov v Indiji se vrže, odvrže, zelo malo zmogljivosti za recikliranje imajo. Torej zelo možno je, da je veliko te plastike znova pristalo v morju morju. Torej, treba je reči, da gre za ogromen globalni problem in Evropska unija pri tem mora odigrati svojo vlogo in jo lahko odigra. Predvsem pa je treba očistiti plastično, plastične odpadke, vendar s tem problem še ni rešen. Razumeti moramo in vedeti moramo, odkot ta material prihaja in potem moramo tukaj v, to, v ta pristop vključiti celotno verigo, da bi ta kup odpadkov lahko zmanjšali in preprečili, da bi nadalje rastel. Tako da s tem pozdravljam osnutek direktive eh, komisije in čestitam komisiji. Seveda čestitam tudi naši poročevalki, gospe Ris, in se ji zahvaljujem za osnutek eh, mnenja, tudi za hiter in konstruktiven pristop. Pripričan sem, da bomo z zelo strogo časovnico lahko prišli do eh, rezultatov. Torej, po krasnem poletju smo baterije napolnili, tako da upam, da imamo vsi dovolj zagona. Nekaj komentarjev pa bi izpostavil. Najprej o um, cilj te direktive. Razumem, da se želi komisija zdaj pravzaprav osredotočiti na seznam desetih najbolj uh, odvrženih oziroma najpogostejših plastičnih izdelkov, kajti nekje je pač treba začeti. Vendar pa bi želel uh, zastaviti cilj te direktive nekoliko širše. Kot drugo, uh, opredelitev uh, plastike za enkratno uporabo mislim, da je treba izboljšati. Tukaj je poročevalka pripravila zanimiv predlog. S predlogom sprememb bom skušal tudi sam nekako prispevati k temu potem pa sem prejšnji petek eh, na Flanskem obiskal eh, obrat velikega proizvajalca plastike in mislim, da imajo ti proizvajalci vsekakor pomembno vlogo v boju proti ehm, eh, napravljanju proti odpadkom, torej imajo določeno odgovornost, vsekakor pa je treba tukaj v to vključiti tudi načelo onosnaževalec plača. Tudi drugi deležniki morajo tukaj odigrati svojo vlogo in vsekakor kar zadeva stroškovno učinkovitost in preglednost, mislim, da so ta načela zelo pomembna tudi v tem okviru. Potem pa ne, nekatere prakse, a, ki so pomembne a, in se že odvijajo, a, naprimer na področju marketinga. Torej, z, blagovno znamko je res treba povezati z trajnostnim vidikom, z kro, modeli krožnega gospodarstva in treba uporabiti marketing za to, da bi se promovirali vzorci krožnega gospodarstva in krožne uh, uporabe. In mislim, da to mogoče narediti v okviru desetega člena. Hkrati pa je treba uh, poskrbeti za to, da bodo javnost in javni organi tukaj dajali dober zgled. Še nekaj vprašanj za komisijo. V četrtem členu govorite o pomembnem zmanjšanju. Sprašujem se, zakaj komisija tukaj ni navedla nekega konkretnega odstotka v tem predlogu. Gospa Riz uh, je dodala zanimiv, zanimive nove člene v zvezi z tobačnimi izdelki. Moje vprašanje komisiji pa je, kakšno je njihovo mnenje o tem. Pri zahtevah iz sedmega člena se sprašujem, kako kako bo to mogoče izvajati pri res majhnih posameznih izdelkih in ali mi lahko komisija potrdi, da kartonski, uh, kartonske uh, kozarčke, ki so potem prevlečeni s plastiko, tudi vključujejo v izdelke oziroma proizvode za enkratno uporabo. Sicer pa se veselim konstruktivnega sodelovanja z ostalimi kolegi. Hvala, sedaj pa gospa Auken. Har jeg lyst til at sige, at da jeg kom med vores plastikposeforslag... Hvala, gospa predsednica. Ko sem sama pripravljala predlog eh, v zvezi s plastičnimi vrečkami pred petimi leti, je bil odziv tudi pri komisiji aroganten, zelo aroganten. Mislim, da je komisija takrat rekla, da bi bilo zelo težko sprejeti ta moj predlog, zlasti v obliki, ki smo jo ponudili v predlogu zeleni. Torej, pred petimi leti sem slišala ne, ne, ne. In zato me preseneča, da imamo sedaj pred seboj odličen predlog komisije in komisar Tilemans je eden od tistih, ki je največji grešnik in eh, če bo prišel v raj, bo deležen veliko graje kljub temu. Torej, komisija, sedaj ste nam pripravili ta predlog, najlepša hvala. Lepo je, če ljudje spremenijo svoja prepričanja, spregledajo in komisar Tindemans je poznan doma na nizozemskem kot eh, uspešen človek in tudi tokrat ni udaril mimo. Hvala poročevalki, res. Zelo hitro predlagam, da moramo delati na tem predlogu, kajti pred nami so volitve in to je pravi trenutek, da se ponovno spomnimo, kaj je tisto, kar državljani pričakujejo od nas. Podnebna politika je verjetno na prvem mestu, ampak takoj za to politiko se pojavijo plastični proizvodi in odpadki, ne samo v oceanih, v morjih, temveč tudi v naravi, v okolju nasploh. In malce sem uh, žalostna, da se preveč osredotočamo na plastične odpadke v morjih. Ta, te mikroplastične vrečke uh, povzročajo ostanke v živilih, In mislim, da tako imeno oksoplastiko bi tudi morali obravnavati resno, jo prepovedati. Ampak morda pričakujem tukaj preveč od komisije. Tudi poročevalka, kot nekateri drugi, so omenjali, da cigaretne filtre. Ne vem, zakaj je to tako velik problem. Tobak sam zase je velik problem, ampak sedaj ti filtri, cigaretni filtri, mm, pa vso to nasnažujejo naše okolje in zato bom zelo vesela predlogov, konkretnih predlogov na tem področju. Vesela sem tudi, da smo se tukaj lotili uh, eh, ultra lahkih ali lahkih plastičnih vlečk. Tega nismo mogli v moj predlog v preteklosti vključiti, kajti takrat smo imeli polne roke dela z drugimi odprtimi vprašanji. Še nekaj. Na kaj smo se osredotočali v preteklosti vse čas? Nevarne kemikalije v plastičnih eh, proizvodih. Če hočemo predelovati, reciklirati plastične odpadke, moramo natančneje vedeti, kaj se v njih nahaja, da ne rečem skriva. Sedaj naj bi vključili vse snovi, ki so urejene v zakonodaji REACH. Lepo je, da tudi na tem področju stremimo k napredku. Proizvajalec plača, to je eno načelo, ki v bistvu že ima določeno vlogo. Ljudje, proizvajalci iščejo in tudi marsikdaj najdejo dobre rešitve, če jih pritisnemo, če postanejo eh, odgovorni in če bodo morali plačevati kazni, bodo postali še bolj inovativni proizvajalci teh izdelkov. Tudi torej, na to se je treba tudi osredotočiti in ustrajati na tem. Količinska zmanjšanja in cilji na tem področju, ki jih predlaga eh, poročevalka gospa Ris in ki naj bi jih sprejeli v obliki posebnih ukrepov v državah članicah. Tukaj bi šla še korak dlje. Različni lončki, različne posodice za živila. No, ni nujno, da vse plastične proizvode te vrste nadomestimo z kartonskimi. Ne vem, kako, kakšen užitek bi bil pitje pijače iz kartonov, kartonskih eh, eh, lončkov. Ne, morda bi bilo treba običajno posodo, eh, nože, vilice in kozarce, ki jih imamo, bolje prati. Pa ne samo v napravah za pranje posode. Komisija v svojem predlogu tudi govori o 50 do 80 odstotnem znižanju do leta 2030. To se meni zdi dovolj ambiciozen cilj. In ob koncu bi gospodis in vse poročevalce v senci opozorila na naslednje. Ko gre za hierarhijo odpadkov, je preprečevanje ključnega pomena. To je eh, pomembnost 1, 2, 3, 4, 5 in druga stopnja je ponovna uporaba. Torej, čim več moramo narediti na področju preprečevanja, to je prvi pristop, potem pa eh, spremati druge ukrepe. No, morda eh, plastični izdelki za enkratno uporabo ne morejo biti nekaj, kar bomo nadomestili z reciklirano plastiko, kajti eno in drugo ne koristi naši naravi. Torej, enotno uporabo je nekaj, čemer se moramo izogniti. Na enem majhnem eh, otoku na Danskem Faro, ki ga verjetno poznate, so prepovedali uporabo balončkov. Zakaj? Zato, ker je njihova zahodna obala polna teh balončkov, ki pridejo do Danske obale iz Anglije. Celo Severno morje prepotujejo ti balončki v zraku. No, veter, ki jih prinese, seveda koristi drugim stvarjem, ampak za balončke pa ni dober. Vsekakor je, ja, mislim, da moramo biti ambiciozni s tem predlogom, ki ga podpirajo tudi naši državljani. Hvala. To je zelo zanimiva tema, zato imamo nekoliko daljši seznam govornikov. Zato pa bom morala tudi omejiti vaše prispevke v tej razpravi pravi, gospod Peričin je zadnji poročevalec v senci, potem pa boste tudi člani odbora dobili besedo. Hvala, gospa predsednica. Sam sem poročevalec v senci, zato mislim, da zame ne more veljati časovna omejitev. Če govorimo o zmanjševanju plastičnih odpadkov, seveda moramo govoriti tudi o tem, da eh, zmanjšamo porabo plastičnih materialov. Komisija tudi tukaj eh, opisuje nekatere možnosti za varčevanje in za ustvarjanje novih delovnih mest. Strinjamo se z poročevalko gospod Riz, hvala za dobro opravljeno delo zlasti ko gre za odstranjevanje cigaretnih eh, ogorkov. Plastične vrečke, ki so eh, nekaj, kar se da reciklirati in ponovno uporabiti, so nekaj, o čemer govori poročevalka kot o nečem nujnem, namreč eh, biološko, biorazgradljive vrečke moramo tukaj razviti. Vse skupaj pa je seveda povezano z krožnim gospodarstvom in niso samo proizvajalci tisti, ki morajo sprejeti svojo odgovornost, temveč tudi državljani, torej potrošniki. Potrošniki morajo prevzeti dožnost, zavezo, da bodo ustrezno proizvajali ravnali z takšnimi odpadki. Po drugi strani pa moramo ustvariti spodbude za tiste, ki, se, ki ravnajo zgledno na tem področju, tako proizvajalci kot državljani. Vsekakor pa moramo zmanjšati potrošnjo, porabo plastičnih eh, eh, izdelkov na splošno in zlasti plastenk. Bolj konkretno. Več kot 50 odstotkov možnosti predelave bi morali doseči pri plastenkah. In ta 50-odstotni cilj, ne vem, ali je resnično čisto realen, zlasti, če bomo nekatere pijače, ki se nahajajo v plastenkah, obravnavali kot izjemo. Potem definicija eh, biološko razgradljivega in eh, primernega za kompostiranje. Tukaj Mislim, da je treba stvari nekoliko bolj konkretno uh, urediti, naprimer predvideti izjeme v bolnišnicah za nekatere vrste proizvodov. V tem poročilu je zapisano, da moramo plastične uh, plastične kontejnerje oziroma eh, za bojčke, zabojnike, manjše in večje. Tukaj je zapisano, da naj bi njihovo porabo zmanjšali. Ampak to ne bo moč enostavno narediti, glede na to, da gre tukaj za desetine in desetine ton proizvodov. Če bomo sedaj še eh, balončke vključili v to, potem se lahko vprašam, kako daleč pa bomo šli. Skratka, tukaj je videti, kot da nekoliko stvari mešamo. Po mojem mnenju gre poročevalka oziroma komisija pri nekaterih eh, področjih predaleč. Izpadli bomo smešni potem pa preglednost in vsebnost navarnih, nevarnih snovi. Treba je resnično potrošnike uh, obvestiti, zakaj gre, koliko se nahaja teh snovi, kakšne so njihove nevarnosti. Hvala. Sedaj pa samo dve minuti za naslednje govornike. Pa imamo še tri točke na dnevnem redu, ki niso ravno kratke. Gospod Rop, poročevalec odbora za kmetijstvo v zvezi s tem mnenjem. Hvala, gospa predsednica. Poročevalec za odbor Agri sem. Mi bomo pripravili svoje mnenje in vam ga predložili. Danes dopoldne smo na seji odbora razpravljali o tej temi. Prišel sem sem, da bi prisluhnil vam. In vesel sem, ko ugotavljam, da je večina pripomb poročevalcev v senci in drugih članov odbora uh, skladna z mnenji, ki smo jih slišali v našem odboru. Tudi mi menimo, da je predlog komisije dober ali vsaj dobra osnova za naše razprave. Ampak istočasno mislim, da bi morali izboljšati ta dokument, ta predlog komisije, tako da ne bomo čez šest mesecev ugotovili, da ga je treba naknadno popravljati ta dokument namreč. Še enkrat, to je dobra osnova za začetek naših razprav, ampak mislim, da moramo biti strožji, ko gre za posamezne ukrepe. Zakaj? Vsak dan je slišati kaj novega, alarmantnega, ko gre za uporabo plastičnih proizvodov. Danes, če človek gre v veliko samopostrežno proizvodov, trgovino, vidi, da v eni plastične vrečke še dovoljujejo, v drugi pa ne več. Če govorimo o kumaricah, ki so posamično v plastičnih ovojih, govorimo o nečem, kar je nerazumljivo. Včeraj, ko sem prišel v svoj hotel, sem videl pijačo v različne pijače v plastenkah, ki pa so bile potem še naknadno uh, zavite v neko plastično super embalažo. To se mi zdi ne, nerezumno. Ko smo mi razpisali tekmovanje, v katerem je sodelovalo veliko mladih, smo mlade vprašali med drugim tudi, kaj je prva stvar, ki bi jo moral narediti Evropski parlament odgovor, ki je, dobil, ki je bil najbolj prisoten, je bil počistiti zemljo. Tukaj je dinamika, timing zelo pomembna. In kot so drugi rekli, mislim, da bi v okviru tega dosjeja morali govoriti tudi bolj o mikroplastičnih izdelkih. Mikroplastika nastane iz uporabe makroplastike in eh, leta zelo škodi človekovemu zdravju. Pa še nekaj. Mislim, da bi morali v tej direktivi vključiti tudi plastične izdelke, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Teh se ne zbira ali zelo redko zbira in potem predela. To bi morali tudi, po mojem mnenju, vključiti v to direktivo. Ampak ne, da bo to povzročilo dodatne stroške kmetovalcem, temveč proizvajalci morajo tukaj upraviti glavno delo. Čez dva tedna vam bomo predložili svoje mnenje. Hvala, sedaj pa gospa Bonafé. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi se želela zahvaliti gospe Ris, ki je bila izjemno ambiciozna pri obravnavi predloga komisije. Mislim, da resnično moramo tudi mi narediti svoje delo, potem ko je komisija opravila nalogo v zelo eh, kratkem roku. Gre za zelo pomembno tematiko. Na tem področju potrebujemo ukrepe, ki so učinkoviti, ki so nujni. Kar zadeva učinkovitost naših ukrepov, je komisija podobnega mnenja kot parlament v preteklosti, ko gre za plastične vrečke. Torej, gre za specifične ukrepe, ki jih je treba tukaj uh, sprejeti pri proizvodni, pri ozaveščanju potrošnikov in podobno. No, pomembne korak pomemben napredek je moč eh, doseči. To že dokazuje naše ravnanje, ko gre za uporabo plastičnih vrečk v zadnjem letu, letu in pol. Ampak kljub temu, treba je ne vse na vrat na nos delati, temveč moramo sorazmeren pristop tukaj obrati. V nekaterih primerih eh, proizvodov, ki jih je najtežje eh, moč obravnavati, je treba začeti od začetka in iti naprej korakoma. Nekaj torej, neskladnosti, ko gre za to direktivo in specifičnimi drugimi direktivami, ki smo jih že sprejeli, torej to neskladnost bi morali odpravljati. Diferencirano zbiranje, reciklaža in eh, nekatere druge eh, koncepte je treba vključiti. Hvala, gospod Omrži. Madame la présidente, merci. Hvala, gospa predsednica. Najprej čestitke poročevalki. Njeno poročilo je zelo kakovostno. Hvala pa tudi komisiji, da je na koncu koncev le bila zelo ambiciozna, ampak moramo iti korak naprej, kajti situacija, v kateri smo, je tragična. Nekaj številk v ilustracijo. 10 milijard ton plastičnih izdelkov imamo danes na svetu in eh, skoraj da polovica se nahaja v naravi in v morjih. Treba je ozavestiti eh, prebivalstvo. 11 milijard je velika številka do leta 2050, če bomo nadaljevali se sedanjo proizvodnjo plastičnih izdelkov, bomo prišli do 28,7 milijard ton. To je več kar kot to, kar je človeštvo v vsej svoji zgodovini do danes eh, proizvedlo in uporabilo. To so številke, ki so nepojmljive in zaradi tega moramo ukrepati. Nekatere surovine je treba prepovedati, potem, ko gre za filtre, cigaretne filtre in cigaretne ogorke. V Franciji jih vsako leto poberejo na tisoče in tisoče ton. Mislim, da moramo bolj odločno tukaj ukrepati. Mnogi prebivalci enostavno ne vedo, da ko kadijo cigareto, kadijo tudi plastiko, plastične snovi. Vse skupaj potem konča v naših rekah in v morjih in industrija plastičnih proizvodov, ki je največji onesnaževalec, absurdno ni bila še nikoli uokvirjena v stroge eh, ukrepe, ki jih potrebujemo. Kar zadeva odgovornost, tudi kaznivo odgovornost, no seveda odgovornost leži na potrošniku in to odgovornost je treba uveljavljati, ampak tudi proizvajalec ne more ostati brez kakršnekoli odgovornosti. Hvala, gospod Gramatikakis je naslednji. Hvala, gospa predsednica. V preteklosti smo vedno bolj pogosto poudarjali, da je onesnaženje s plastičnimi proizvodi doseglo skrajno mejo. Treba je začeti spreminjati naše vtise utrjene navade, naše oblike ravnanja. In treba je narediti ustrezne ukrepe. Mislim, da celo bolj stroge, kot so tukaj predvideni in predlagani. Veliko dobrih zamisli smo danes že slišali, ampak težko vemo, kako učinkoviti bodo eh, ti ukrepi, če jih bomo začeli izvajati bistveno zmanjšanje količin je nekaj, kar je omenjeno. Potem imamo tukaj 20 odstotno znižanje, 30 odstotno znižanje omenjeno, ampak sprašujem se, ali je to dovolj. Zaradi tega je treba zelo natančno proučiti, kateri so tisti proizvodi, ki jih je moč bolj strogo urediti, kar zadeva ravnanje z njimi v direktivi. Poleg tega mislim, da imamo časovnico, ki je zelo uh, stroga. V direktivi je predvideno, da šest let od začetka veljavnosti te direktive morajo začeti države članice to izvajati. Pa še tri leta imajo potem na voljo, da prenesejo se skupaj v svojo direktivo. To je predolgo. Kolegice in kolegi, naj zaključim. Onesnaževanje mori je izjemno pereča težava, ki postaja iz dneva v dan bolj pereča. Zakaj? Nujno je treba ukrepati v Evropi nasploh, zlasti pa naprimer pri nas v Grči, kajti mi imamo zelo dolgo obalo. Mislim, da sem povedal bistvo, čeprav bi lahko še kaj dodal. Hvala, gospod Dorfman. Hvala, predsednica. Cilj preprečiti ali zmanjšati plastične odpadke je nekaj, eh, s čimer se vsi strinjamo. Ampak, ko gre za komuniciranje, je videti, kot da bomo mi z evropsko zakonodajo preprečili te eh, ogromne predpravljanje, preproge plastičnih proizvodov v Indiji ali v karibskih, eh, eh, na karibskih otokih in tako naprej. Pred nedavnim sem prebral študijo, ki kaže, da 90 odstotkov plastičnih proizvodov prihaja iz desetih eh, rek v na svetu, od katerih jih je osem v Aziji in dve ogromni reki sta v Afriki. To je treba tudi upoštevati. Ko gre za razumno krožno gospodarstvo in za obdelavo, recikliranje, mislim, da tukaj ne moremo kar posploševati. Vsaka vrsta plastičnega proizvoda ni primerna za predelavo, za ponovno uporabo in za uporabo v krožnem gospodarstvu če hočemo biti tukaj eh, razumni, <clears throat> koristni, potem lahko recimo pokrovčke na eh, plastenkah naredimo eh, takšne, da ne bodo odpadli od plastenke in jih bomo ohranili kot en proizvod. Podobno imamo že v pločevinkah, nekaterih pločevinkah, Mislim pa, da sedaj ne bomo prepovedovali otrokom, da uporabljajo uh, balončke, uh, eh, čež da bomo na ta način izboljšali svet. Mislim, da popolnoma nerazumnih ukrepov res ne potrebujemo. To bi bolj škodilo kot karkoli drugega. Hvala, gospod Borč. Ja, děkuji, paní predsedkyně. Hvala, gospa predsednica. naj se najprej zahvalim eh, poročevalki za delo, ki ga je odlično opravila. Kar zadeva komisijo, nekaj eh, slabosti iz preteklosti je s tem predlogom morda odpravila, ampak vseeno se sprašujem naslednje. kaj se bo zgodilo s žeblički. Žeblički, za, ki jih proizvajamo v velikih količinah. Pa tudi pri pneumatikah za vozila nastajajo mikroplastični delci, ki se širijo po Evropi. Tukaj ne gre za za morja, temveč gre za naš zrak in ti majhni plastični ostanki ostajajo v zraku in jih mi vdihavamo. Tudi s tem bi se morali ukvarjati. Ne vem, morda bi morali posvetiti nekaj svojega časa temu. Zanima me, kaj meni komisija v zvezi z temi mikrosnovmi. Hvala.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 In sicer, kakšne bodo posledice tega, da bomo prepovedali plastiko za enkratno uporabo? Seveda moramo ukrepati in naši ukrepi morajo biti odločni in jasni. Treba sprejeti eh, korektivne ukrepe, ki morajo biti daljnosežni. Pri tej direktivi je govora o trajnostnem razvoju, o krožnem gospodarstvu in to naj bi imelo pozitiven učinek na celoten planet. Zato so. Eh, no, eh, ampak treba je razmisliti tudi o alternativah. Kaj se bo zgodilo en dan potem, ko bo prepoved vstopila v veljavo? Mislim, da tukaj obstajata dve neposredni alternativi za krožnike in kozarce, ki jih uporabljamo. Eh, recimo bioplastika, ki pa jo bomo morali uvažati iz tretjih držav, takšne proizvodnje v Evropski uniji ni in to nam tudi ne bi omogočilo 100-odstotno nadomestiti uh, plastičnih posodic in kozarcev, ki jih uporabljamo. To zahteva nekaj časa, zato bi lahko prišlo do vrzeli na trgu. Eh, plastika za enkratno uporabo ima večji učinek kot pa eh, plastični pribor. No in tudi eh, oglični odtis je pri plastiki za enkratno uporabo veliko večji. če se odločimo za neko alternativo, moramo zagotoviti, da je to biorazgradljivo. Skratka, tukaj obstajajo nevidne in pa vidne posledice in nekatere zmed teh posledic so škodljive. Tako da s tem se je treba spopasti na ravni lokalnih, eh, eh, na lokalni ravni, tako da ne bomo dobili bioplastike, ki bo imela še daljšo življenjsko dobo in še bo še dlje v naših oceanih. Hvala lepa. Želim se zahvaliti poročevalcu. Sinjam se, da bi se ta direktiva morala osredotočiti vrcem na preprečevanje odpadkov in pa vzrokov za nastanek odpadkov. Morali bi pokriti izobraževanje, proizvodnjo, infrastrukturo, predvsem pa potrebujemo učinkovito izvajanje. V tem smislu pozdravljam eh, ambicijo poročevalke, da ukrepi predlog komisije in da poskrbi za zmanjšanje količine odpadkov. Strenjam se z nekaterimi kolegi, da bi morali okrepiti boj proti odpadkom. In sicer bi to moralo biti skupno prizadevanje med proizvajalci, podjetji in pa potrošniki. Potrošniki bi morali spremeniti svoje obnašanje, zato lahko poskrbimo za kampanje osveščanja, pa tudi proizvajalci bi lahko ustrezno upravljali za temi proizvodje. To bi koristilo našim državljanom in pa okolju. Potrebujemo metodologijo, ki bo omogočila konkretne ukrepe na ravni evropskih držav. Ne na zadnje, tukaj je pomembno izvajanje. Če se želimo soočiti z vzroki problema, potrebujemo ustrezne strategije upravljanja za odpadki, treba je eh, osvestiti potrošnike in industrijo. Samo na ta način bomo dosegli ta krožni model. Eh, prav tako moramo poskrbeti za ustrezno terminologijo, potrebujemo jasne definicije, s tem se bomo izognili neželjenim posledicam pri izvajanju te direktive. Želela bi omeniti cilj um, 90-odstotnega zbiranja plastičnih embalaž. Um, ta cilj je dober pa tudi, ko gre za ločevanje odpadkov, to je lahko dobra rešitev, ampak eh, poskrbeti moramo za to, da eh, bomo to zastavili v strezen okvir. Okvir mora omogočiti varnejše okolje in pa ustrezno implementacijo. Hvala. Uh, oh, No, then uh, Mr. Saudaskas. Gospod Saudaskas. Zahvaljujem se poročevalki Frederik Ries za odlično poročilo. Res je bila zelo angažirana. To označuje začetek konca pogajanj. Eh, imamo tudi ambiciozno zakonodajno časovnico. V tem trenutku ne bom podrobno komentiral vsakega predloga, bi pa želel podati nekaj predhodnih pripomb. Poročilo smo prebrali z velikim zanimanjem, enako velja za osnutke mnen drugih odborov. Eh, odbori Agri, Peš in pa drugi so pripravili mnenja. In eh, veseli smo, da tudi drugi odbori pripravl, eh, podpirajo ambiciozni pristop poročevalke ko gre za okvirno direktivo o odpadkih, eh, ste tam, kakor tudi tukaj, govorili predvsem o pomenu preprečevanja. Tudi pri tem gre predvsem za preprečevanje. Pri ukrepih, ki jih predlaga poročevalka, smo opazili nekaj bolj ambicioznih eh, ukrepov, kot smo jih. Uh, predlagali sami, recimo eh, časovni rok za zmanjšanje uporabe plastenk, potem eh, za odpravo nosilnih vreč za enkratno uporabo, potem eh, ukrepi za dvigovanje osveščenosti, zmanjšanje uporabe tobačnih filtrov in tako naprej. Kar se tiče tankih plastičnih vrečk, tukaj mora biti naš predlog dosleden z direktivo o, eh, z svežnjem o, o eh, odpadkih, torej treba je vključiti tudi ultratanke vrečke. Eh, to je zajeto v obseg te zakonodaje, so pa predvidene izjeme za države članice, CT e izpolnijo nek splošni cilj, ampak vemo, da v realnosti pri uh, ukrepih za odpravo tankih vrečk vključujemo tudi ultratanke vrečke. Potem reciklirana plastika. Ta ima podobno negativen učinek na pomorsko okolje kot pa komercialna plastika. Če želimo eh, investirati v ločeno zbiranje, če želimo zagotoviti uh, cirkularno gospodarstvo bi ta ukrep lahko prim, pomogel k temu, no, ampak to bomo revidirali v, pri eh, posodobitvi zakonodaje o embalaži. Tukaj si bomo globalno ogledali vprašanje uporabe embalaže, ne pa samo vprašanje plastike za enkratno uporabo. Verjetno veste, da je tukaj časovni rok bil eh, podaljšan do konca septembra. Kajti industrija in različni deležniki eh, želijo še razmisliti o tem, eh, do kolikšne mere se lahko zavežejo, da bodo reciklirani material vključili v svojo proizvodnjo. Kar se tiče ribolovne opreme in pa cilje reciklaža na tem področju, komisija. Tukaj se trceni vaše predloge, vendar pa najprej potrebujemo oceno učinka, ki morate meliti na podatkih o odpadkih iz ribištva. No, eh, cilji na področju reciklaže bi lahko proizvajalce spodbudili k temu, da reciklira vrnjeno ribolovno opremo. Ribolovna oprema ima velik reciklažni potencial in prav gotovo bi tukaj imeli koristi od bolj cirkularnega pristopa. Tu je tudi sporočilo, ki ga želi komisija predlati odboru za ribištvo. Videti moramo, koliko ribolovne opreme je vrnjene v pristanišča, moramo razmisliti o tem, kakšne so tukaj gospodarske možnosti in v kolikšni meri lahko vrnjeno ribiško opremo recikliramo. Obžalujemo predloge sprememb, ki uh, znižujejo emisije, ki, ki znižujejo ambicije komisije. Kar se tiče čiščenja uh, odpadkov in pa odgovornosti onosaževalcev, komisija tukaj meni, da bi morali spremeniti paradigme, ko gre za soočanje z pomorskimi odpadki. Uh, predvsem je treba um, k odgovornosti poklicati onesnaževalce. To smo zapisali tudi v, v sodobljeni okvirni energiji. Uh, direktivi o odpadkih. Uh, Eh, kjer zahtevamo, da proizvajalci sodelujejo pri čiščenju eh, pomorskih odpadkov, če so njihovi proizvodi glavni vir pomorskih, eh, pomorskih odpadkov. Treba pa je seveda predvideti tudi določene elemente sorazmernosti. Zato predvidevamo ravnovesje pri izuzetju čiščenja rek in pa mori, eh, pri eh, razširjeni odgovornosti onesnaževalcev. No, v industriji seveda obstaja veliko izzivov, eh, ampak vemo, da so eden izmed največjih problemov pri onosnaževanju ravno plastične steklenice. Eh, tukaj vidite recimo eh, dve steklenici na vaši mizi, ena ima modri pokrovček, druga, bi imela, eh, druga ima rdeči pokrovček in pravzaprav bi skladu s tem predlogom morali tiste steklenice z rdečim pokrovčkom izuzeti iz tega ukrepa. To nima smisla. Ko gre za karbonizir, gazirane pijače. moramo prav tako um, sprejeti ukrepe za spremembo dizajna embalaža to vrstne pijače. Ko gre za določene ukrepe, treba poskrbeti za dodatna pojasnila. Recimo, ko gre za uh, embalo, embalažo živil, komisija je pripravljena sodelovati z eh, institucijami, moramo se izogniti različnim tolmačenjem na evropski ravni in pa na nacionalni ravni. To specifično velja tudi za alternative, kot so recimo proizvodi za enkratno uporabo, ki so pokriti v zakonodaji o polimerih, eh, povzročajo pa tudi hudo škodo če so odvrženi v okolje. Ampak to je trenutno še nekoliko sivo območje, zato je tukaj potrebna neka več jasnosti. In pa še zadnja točka. Gospod Demes Makar je zastavil vprašanje v zvezi z izrazom pomembno znižanje, zakaj tega ne bi opremili z številkami. Ja, dejansko nismo imeli istočne vrednosti, na katere bi utemeljili naše številke. Zato smo se odločili za ta izraz significant reduction. Uporaba plastike za enkratno uporabo bi se močno zvišala, če eh, ne bi ukrepali. Tako da bo že samo pomembno zmanjšanje uporabe te plastike povzročilo pozitivne posledice. Videli bomo, bo, kakšen bo učinek te direktive in ko bomo imeli enkrat številke, bomo lahko zastavili bolj specifične cilje. In pa še zadnja točka gospoda Poča v zvezi z mikroplastiko. Mikroplastika je res velik problem, ampak nažalost to ni predmet te konkretne direktive, Eh, konkretno glede eh, avtomobilskih gum. To, niso, eh, namen, to ni namensko uporabljanje mikroplastika, ampak gre tukaj za rezultate mikroobrabe teh gum. Morali si bomo ogledati, kako ustrezno ukrepati na področju označevanja avtomobilskih gum. Torej, zahvaljujem se gospe Ris in pa vam, gospa predsednica, da ste organizirali to sejo. Osnutek poročila obeta veliko, veselim se nadaljnega dela pri tem prednostnem dosjeju, o katerem se bomo morali pogajati precej hitro. Hvala lepa, besedo še enkrat predajam gospe Ris. Dobro bi bilo, če bi se omejili na čas za govor pet minut. Ja, kratka bom, gospa predsednica. Kot je povedal predstavnik komisije, se je nemogoče odzvati na vse točke, ki ste jih izpostavili kolegi. Gospod Florenc ima prav. Mm, to mora biti priložnost, ki jo moramo izkoristiti e, na področju inovacij, ustvarjanja delovnih mest. Komisija je omenila številne e, vidike mojega predloga. Nekateri kolegi so govorili tudi o um, problemih balonov za otroke. No, prav gotovo tukaj obstajajo tudi uh, alternativni viri zabave za otroke. Tako da vsekakor ne želimo uničiti otroštva uh, naših otrok. Gospa Auken, midve se strinjava nevarne snovi, to sem omenila v uvodnih izjavah in videli bomo, kako bi lahko tukaj našli najboljše rešitve. Zdravstvene izjeme, gospod Paluč je to omenil. Tudi to je specifično omenjeno v mojem uh, predlogu, oziroma je to omenila komisija v svojem predlogu, gospod Demesmaker. Mislim, da imamo tukaj zelo veliko priložnost. No, eh, oceani so res precej eh, odporni, življenje se hitro vrne v oceane, seveda, če bomo ukrepali in moramo sedaj izkoristiti priložnost za to. Gospod Dorfman, mi dva sva že imela izmenjavo stališč. Ja, teh osem rek v Aziji in pa dve reki v Afriki povzroča veliko onesnažanje, o tem ste govorili, ampak jaz sem že uvodoma povedala, da to seveda ne pomeni, da mm, Evropa naj sedaj ne ukrepa. Gospod Timerman si že povedal, da je Evropska unija majhna, ko gre za prispevanje k onesnaževanju. Eh, je pa lahko zelo pomembna pri iskanju rešitev. Potem mikroplastika. Ne gre samo za problem avtomobilskih gum, gre tudi za sintetične, za sintetične materijale, uh, tudi ti materijali veliko prispevajo, do 60 odstotkov onesnaženosti oceanov za mikroplastiko prispevajo. Zato je rekla komisija, da se moramo soočiti s tem problemom, ampak da to ni pravo mesto, kjer se treba spopasti s tem. No, definicij spoh še nisem omenila. Gospod Pedicini je imel, je postavil vprašanje, komisija je deloma odgovorila na to. Eh, gre za vprašanje alternativnih materijalov. Tudi prozovalci se vedno znova vračajo k temu, ne vedo, kako poskrbeti za ustrezne alternative. Še vedno ne želimo, da bi uh, gazirane uh, pijače Eh, postale negazirane, ampak prav gotovo je možno najti tukaj neko bolj ustrezno in okolju prijazno embalažo. Potem eh, cilj recikliranja 15 odstotkov, to res ni previsoka številka. Tudi ko gre za odpadke iz ribištva, Norveška že sedaj eh, sprejema 80 odstotkov odpadne ribiške opreme iz svojih flot e, in zato bi tudi mi morali podobno ukrepati. Sam sem, sama sem bila dolgo, e, sama sem že dolgo članica odbora za okolje in mislim, da je sedaj pravi trenutek, da ukrepamo. E, javnost nas podpira. Če bomo delali marljivo, Torej, eh, tudi v Strasburu bodo potekali sestanki poročevalcev v senci. Skratka, če bomo vrljivo delali, nam bo uspelo ta dosje sprejeti še pred naslednjimi evropskimi volitvami. Hvala lepa, gospa Ris. 4. septembra so, je rok za vložitev predlogov sprememb. Glasovali bomo 10. ali pa 11. oktobra v našem odboru. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. standard emisijskih urednosti CO2 za nova težka vozila. Eh, gre za postopek soodločanja, eh, čaka nas obravnava osnutka poročila poročevalca gospod Eickhout, ki mu kar dajem besedo. Hvala lepa. Morda bo moral nekoliko počakati, dokler ne bodo dokler ne bo uh, lobby za balončke zapustil dvorane. Lahko pa vsem priporočim, da ostanejo, kajti tudi ta tema je izredno pomembna. Govorili bomo o um, novih težkih vozilih. Prvič bo Evropska unija uh, zastavila standarde emisij CO2. To je zelo pomemben predlog. Torej. Če si ogledate pariški sporazum, če razmislite o tem, kaj to pomeni za naše cilje, lahko pridemo kot Evropski parlament priti, eh, lahko kot Evropski parlament pridemo do zaključka, da v parlamentu, eh, da v prometu do sredine stoletja potrebujemo nične emisije. Ampak prometni sektor je edini sektor, ki še vedno viša svoje emisije. 25 odstotkov jih eh, povzroči v Evropski uniji. Ena četrtina emisij torej prihaja iz prometa. Zato jasno potrebujemo specifične politike za ta sektor. Vemo tudi to, da promet ni. Eh, del ETS-a spada pod uredbo za porazdelitev bremen. Eh, tukaj imajo pač države svoje nacionalne cilje. In če si ogledate statistiko, potem so stroškovno najbolj učinkoviti ukrepi zunaj ETS-a ravno v sektorju prometa. Enako velja tudi za e, težka vozila. Če bomo tukaj postavili ustrezne standarde, bo tudi prometni sektor prispeval k znižanju emisij. Ampak ob tem moramo zastaviti prave spodbude za inovacije, tako da bomo do sredi stoletja dosegli cilj ničnih emisij. Eh, zdi se, kot da je to še zelo daleč, ampak vsi vemo, da inovacije potrebujemo že sedaj. Že sedaj potrebujemo spodbude za to, da ne bomo zamudili tega cilja do leta 2050. Eh, predlog komisije je bil objavljen konec maja, mi pa bomo poskrbeli za pospešen postopek, zato da bomo lahko še v času avstrijskega predsedovanja Evropske unije zaključili ta dosje. To pomeni, da imamo tesno časovnico za predloge sprememb, tega se vsi zavedamo, sem v stiku z poročevalci v senci, ampak vsi se tega zavedamo. To bomo morali delati, ampak pripričan sem, da bomo dobili dobro, uravnoteženo poročilo, ki bo poskrbelo za prave spodbude za inovacije in ki bo poskrbelo poskrbelo za uh, pravo raven uh, ambicij. Uh, in upam, da bomo za tem predlogom prispevali k spremembam, ki so potrebne v prometnem sektorju. Uh, no, treba je Eh, preučiti oceno učinka, ki jo je pripravila komisija. Vedno obstaja velika potreba po ocenah učinka. Občutek imam, da Evropska komisija včasih sama ne bere svojih eh, ocen učinka. Zato jim lahko mi podamo določene predloge. In sicer, Na podlagi ocen učinka je jasno, da lahko za obstoječo tehnologijo sektor zniža svoje emisije za 15 do 25 odstotkov že do leta, 1000, eh, že do leta 2025. To je omenjeno tudi v oceni učinka. Cilj komisije za leto 2025 je 15 odstotkov, mi se s tem popolnoma ne strinjamo. Eh, če menite, da je 15 do 20 odstotkov dosegljiv cilj, potem bi se morali osredotočiti za 20 odstotkov. Kaj ti kasneje je komisija v oceni učinka eh, izračuna tudi to, da bi, bil, mm, da bi bili neto prihranki za družbo najboljše, če bi si zastavili cilj 20 odstotkov. Enako velja za inovacije. Edina, eh, edini sektor, ki bo imel više stroške, je sektor proizvajalcev, ampak mi bi se morali osredotočiti na družbene koristi. Uh, če eh, lahko dosežemo večje koristi za družbo, se moramo seveda odločiti za bolj ambiciozen cilj. Zato bi se želeli 20 odstotkov do leta 2025. In eh, to tudi zato, ker pri tem izračunu nismo upoštevali vozil z ničnimi emisijami. Eh, čeprav avtomobilska industrija že napoveduje uh, modele z ničnimi emisiji do uh, začetka 20. Uh, eh, let tega tisočletja. Eh, stoletja, prostite. Kar se tiče dolgoročnejših ciljev, pa moramo videti, kaj uh, je dosegljivo do leta 2050, tudi do leta 2030. Jaz sem predlagal cilj 45 odstotkov. Eh, no, eh, vemo, da imamo tudi predlog o spremljanju. Eh, vemo, da, je, da so pomembne tudi revizije in da lahko še spremenimo naše cilje do leta 2030. Ampak želimo si, da bi te cilje popravljali samo na vzgor. Kaj ti tehnološke spremembe um, se v tem sektorju dogajajo tako hitro, uh, Um, da bomo verjetno leta 2030 gledali na današnji dan in se bomo vprašali, zakaj smo bili tako skromni. No, uh, poleg uh, teh ciljev bomo morali razmisliti še o nekaterih drugih vidikih in sicer o tem, kako uh, spodbuditi razvoj brez in nizkoemisijskih emisijskih vozil. Eh, torej gre za tako imenovani zlev mandat. Želimo vključiti tudi vozila za nizkimi emisijami. Eh, pobuda za. Eh, no, tudi ko gre za oceno učinka za zlev, ta ugotavlja, da. Um, potrebujemo močne spodbude za industrijo, za proizvodnjo brez in nizkoemisijskih vozilih, ampak to za vse sektorje. Za vse sektore. Trenutno so ti cilji predlagani samo za štiri uh, regulirane sektore. Ko gre za zlev mandat, pa moramo to predvideti za vse možne kategorije, zato da bomo takšna vozila spodbujali povsod. Eh, potem uh, naslednje področje, avtobusi. Eh, avtobusi so že danes tako napredni, da, eh, bi samo z avtobusi lahko dosegli vse cilje v mandatu za ZLEF, torej za brez- in nizkoemisijska vozila, in zato bi jih tukaj, eh, morali izvzeti, po mojem mnenju. pa še nekaj drugih točk. Predlagali smo določeno stopnjo prožnosti. Če proizvajalci ne bi izpolnili cilja do leta 2025, bi lahko potem to odložili na kasnejši trenutek, recimo do leta 2030. Potem brišemo peti člen, kjer je komisija predlagala te tako imenovane superkredite s katerimi bi spodbujali brez in nizkoemisijska vozila. Mi menimo, da ta predlog ni dober, kajti to pravzaprav eh, razvodeni naše cilje. To, zato, eh, tukaj zato predlagamo črtanje. No, eh, potem krepimo načela v členu 7 in zahtevamo tudi jasna načela na področju preglednosti in pa neodvisnega testiranja vozil. Eh, na podlagi preteklih škandalov, vemo, kako pomembno je, da vemo, kaj se dogaja, da vemo, kaj točno merimo in da okrepimo neodvisno testiranje, zato da bomo vedeli, da, je, da so poročila um, proizvajalcev zanesljiva in resnična. Potem uh, pričakujemo, da bo da bo nekaj govora tudi o tako imenovani premiji za presežek. If we are going to adjust that, then it will be at a certain moment cheaper for manufacturers to just pay your. Torej, premija za presežene cilje. Če boste lahko preprosto plačali svojo premijo, ne da bi pri tem poskrbeli za investicije, to ne doseže naših ciljev. Naš cilj je, da uh, Eh, ne samo to, da izpolnjujemo naše podnebne cilje, ampak želimo zagotoviti tudi to, da bo Evropska unija vodilna, ko gre za inovacije in pa tehnološki razvoj. Premije bi morali spodbujati inovacije, ne pa da smo tukaj premalo ambiciozni, eh, tako da se bodo proizvajalci preprosto odločili za to, da mm, preprosto odločili za plačilo te premije in se bodo izognili inovacijam. No, verjetno bodo o tem govorili eh, tudi moji kolegi. Veselim se vseh pripomb in pa vprašanj. Hvala. Hvala lepa, gospod Eichhout. Gospod Fjellner je prvi. Uh, Hvala lepa, Basu, za uvod. Najprej moram povedati, da me skrbi časovnica. Ta časovnica je zelo tesna, za zakonodajo, ki jo sprejemamo prvič. To ni posodobitev, to je sveža zakonodaja. Zato me skrbijo posledice tako tesne časovnice. Največji izziv je tukaj dvojen. Najprej želimo spodbuditi elektrifikacijo, kajti upamo, da je to prihodnost in pa prava rešitev istočasno pa moramo um, okrepiti učinkovitost motorjev na izgorevanje. Sam nisem tako pozitivno naklonjen konceptu popolne eh, elektrifikacije, torej uporabe samo električnih avtomobilov. Zakaj? takšnih velikih eh, električnih tovornjakov sploh še nimamo. Vemo, da obstajajo načrti za to, da bi jih začeli proizvajati, ampak še enega takšnega tovornjaka v tem trenutku ni. Zato ne moremo reči, da je to edina rešitev. To bi bilo nezrelo. Eh, prav tako se moramo posvetiti infrastrukturi. Vem, da je to omenjeno v poročilu. Eh, torej trenutno nimamo ustrezne infrastrukture in tudi proizvodnja energije mora biti okolju prijazna. In tudi zato nimamo ustreznih pogojev. Je pa res, da je treba poskrbeti za spodbude. Jaz bi se vsega skupaj lotil drugače kot eh, bas. Jaz bi eh, odstranil mejo treh odstotkov in uporabil bi superkredite. Kajti, če želimo uh, poskrbeti za spodbude, je to pravi pristop. Potem naslednja točka. Najbolj okolju prijazen, uh, torej. Visoki cilji niso okolju najbolj prijazen eh, način. Poskrbeti moramo za ustrezno uravnotežje. Mislim, da moramo spodbuditi vse tisto, kar že imamo na razpolago, in se hkrati uh, eh, zauzemati za inovacije in pa za sveže spodbude. Torej, uh, predlog komisije se mi zdi uh, spremljiv, gre tudi za tolmačenje same ocene učinka. In ko sam berem oceno učinka, uh, se mi zdi, da komisija pravi, da je cilj uh, 15 odstotkov možno doseči do leta 2025 za obstoječo tehnologijo. Eh, ampak zakaj komisija to trdi? Zato, ker govori o tako imenovanih lubrikantih, o gumah, ki bi lahko bile bolj učinkovite. Jaz se želim to najprej videti, zato da bom to verjel. Želim videti, kako je komisija prišla do tega izračuna. Ko se se, sta, ko se sestanem z eh, proizvajalci gum, recimo, ti pravijo, da je uh, ocena komisije eh, dvakrat višja kot to, kar je realno izvedljivo z obstoječo tehnologijo. Skratka, jaz zaželim te inovacije najprej videti, ampak dobro, recimo, da je ta ocena prava. Še vedno se mi zdi ta cilj do leta 2025 zelo ambiciozen. Avtomobusi in pa tovornjaki, ki jih bomo prodali do takrat, ti so že v proizvodnji. Saj ni tako, kot da bodo ti vsi imeli nove motorje do leta 2025. Ne, že sedaj vemo, uh, kakšni uh, avtobusi bodo proizvedeni in pa tovrnjaki. Vemo, da uh, bo tudi nekaterim podjetjem, kot so recimo eh, Skanja, uspelo doseči z, um, takšne inovacije, drugim podjetjem pa to ne bo uspelo, kajti ta cilj je. Um, ehm, Preveč kratkoročen bolj realni se mi zdijo cilji, ki jih zastavljamo za leto 2030. Laže je verjeti, da bomo do tega trenutka imeli uh, tehnologijo, s katero bomo lahko izpolnjevali te cilje. No, seveda pa moramo biti pozorni tudi pri uh, podrobnostih. Najprej moramo konsistentno uporabiti uh, ustrezno. Uh, mersko enoto, tudi pri definiciji nizkoemisijskih eh, vozil. V enakem smislu potrebujemo podskupino za visoko zmogljiva vozila. Vemo, da je v zvezi s tem potekala široka razprava, ampak eh, to je pač potrebno pri tovornjakih recimo. Skratka, najprej moramo doseči tiste manj uh, ambiciozne cilje. Hello. Še vektor. Strinjati se moramo s tem, oziroma razumeti moramo, da ta ne odraža realnosti. To je program v komisiji, zato je težko. sankcionirati podjetja, če se njihovi testi razlikujejo od vektorja, od rezultatov, ki jih pokaže ta program. Še enkrat, ta program ne odraža realnosti. Če tukaj obstaja razlika, bi morali posodobiti vektor. Letno bi morali posodabljati ta program in poskrbeti tudi za to, da bodo upoštevani vsi podatki. Potem. Uvajanje novih tehnologij. Komisija je tukaj preveč zapletla vse skupaj. Če presegaš uh, cilje, um, potem te pri tem ne smejo ovirati. Potem še nične emisije. Tukaj bodo podjetja samo taktizirala. To je podobno kot, v, kot na švedskem, kjer uh, ljudje dobijo več davčnih spodbud, če imajo več otrok. Zato se nekateri odločajo za več otrok samo zaradi tega. Skratka, ne smemo dovoliti, da bi se, to, da bi se kaj podobnega zgodilo tudi tukaj. Še alternativna goriva. Vemo, da smo že imeli veliko razprav v zvezi s tem. Ne moremo imeti zakonodaje. Ker bi uporabili katerakoli goriva samo zato, ker bi s tem povzročili nizke emisije. Ne, spodbujati moramo biogoriva, vem, da nekatere kolege ta skrbijo, ampak mi smo se pač odločili, kaj je dobro in kaj je slabo v direktivi o obnovljivih virih energije. Ne moramo sedaj tega uh, vzeti nazaj. Tukaj moramo poskrbeti za pravo ravnoteže, kajti če se to ne bo zgodilo. Potem pač ne bomo imeli novih težkih vozil, ampak bodo ljudje raje popravljali stare in to bo šele naredilo škodo okolju. Zofoli. Hvala, gospod Fjellner. Gospod Zofoli, naslednji. Grazie, <clears throat> presidente, grazie, relatore, per il lavoro svolto. <clears throat> Hvala, gospa predsednica, in hvala tudi poročevalcu za vse vloženo delo. No, končno, po letih odlašanja razprave, in gotovo se vsi spomnite tudi, da maja je bilo veliko razprave, da, ampak potem smo končno le dobili obveznosti za poročanje CO2 in porabo goriv. Zdaj pa smo se lotili emisij za, te, za ta vozila. Ti predstavljajo kakšne 6 odstotkov vseh emisij, vseh izpustov CO2. Če ne bomo storili ničesar, bi ta številka lahko dosegla 10 odstotkov do leta 2030. Torej je zelo ključno, da obravnavamo ta predlog, če želimo izpolniti svoje obveznosti, ki smo jih sprejeli v okviru pariškega dogovora. In na ta način bomo lahko poskrbeli tudi, da bo pol milijona evropskih MSP-jev lahko privrčevalo veliko goriva. gorivo pa veliko krat predstavlja kar četrtino njihovih stroškov poslovanja. Torej je zelo pomembno, da sprejmemo ta predlog uredbe hitro. Izkoristiti moramo uh, hitrejši postopek, zato da bi ta proces. Uh, eh, poletev stal. Moja politična skupina si želi, da bi se tukaj ukrepalo hitro, zavedamo pa se, da bo tukaj uh, leto 2022 ključno obdobje, kot je zapisano tudi v 13. členu. Torej, poglejmo si, kaj je komisija storila. Mi menimo, da je predlog uravnotežen, da je dober in razumen. Prav tako pa se omenjata dva koraka. Prvič leto 2025, ki je zavezojoč menik, potem pa leto 2030, ki bo zahtevalo naprejšnje preverjanje. Mi bomo tukaj predložili predloge sprememb, tako da bi ta predlog, če je mogoče, lahko postal bolj ambiciozen, tako v smislu ciljev 20 odstotkov do leta 2050 e, in, 2025 in 2025 do leta 2030. Prav tako pa bomo s predlogi sprememb želeli uh, izboljšati definicijo o profesionalnih vozilih, potem tudi vlogo električnih avtomobilsov v mestih in to, kar nam je še posebej pomembno, je vsebina, ki mora bolje zasledovati cilje preverjanja in pregledali ta 2000. Um, 2025. Tudi pobude, ki so omenjene s sistemom superkreditov. Naj pa ponovim, da je res zelo pomembno, da sprejmemo to uredbo. To je za nas prednostna naloga, zato smo proti vsakršnemu odlašanju z odločitvijo. To pomeni, da bomo morali najti potrebno konvergenco in prožnost, da bi ta cilj dosegli. Predlog komisije, naj ponovim, je dober, je uravnotežen in ukrepati bi morali tako, da bi obdržali evropsko vodilno vlogo pred Kitajsko, Japonsko in ZDA, ki so same že določile meje za emisije. Podpreti bi morali raziskave in inovacije v tem sektorju, kot so že povedali kolegi, in s tem bomo ustvarili tudi dobre delovna mesta v Evropi. Hvala. Hvala lepa, gospod Matthews je naslednji. Hvala, gospod predsednica eden od smrtnih grehov politikov je eh, odlašanje. Do, potegujemo se na volitvah, smo izvoljeni, pridemo to, na to vrstne uh, eh, sedeže in pred, damo potem predloge. In, um, um, potem čakamo, da se bo svet spremenil glede na naše potrebe. Ampak svet ne deluje tako. Seveda lahko mi rečemo, da se zazivamo za uh, cilj 15, 30 ali 40 odstotkov, lahko podamo predlog, vendar pa to še ne pomeni, da se bo ta tudi udejanil. Uh, eh, to se bo zgodilo le, če bo na voljo ustrezna tehnologija. To se bo zgodilo le, če je cilj dosegljiv. Če cilj ni, ni dosegljiv, potem ga seveda nihče ne bo dosegel. Ne glede na to, koliko smo si mi to želeli in kako um, znamo uh, lepo, uh, uporabljati lepe besede. V resničnem svetu se to ne bo zgodilo. Strinjam se uh, v veliki meri s švedskim kolegom, tako da tega ne bom ponavljal, ampak prav tako pa je zelo pomembno, da ugotovimo in spoznamo, da skušamo tukaj opredeliti načine, kako naj bi industrija in posamezniki dosegali ta cilj, ampak tudi to je um, um, pravzaprav potrata časa. Tako se ne uh, stvari, uh, dogajajo stvari. Če um, so Veliko krat so politiki podpirali neke tehnologije, pa potem niso delovale. Ne moremo gledati v prihodnost in v čarobno kroglo, da bi vedeli, kakšen bo čas, kakšno bo, kaj se bo dogajalo leta 2030. Ne bomo vedeli, kakšni bodo cilji takrat. A morda bo industrija po lasnem dogovoru dosegla celo više prihranke, morda pa cilji ne bodo dosegljivi. In ena od negativnih plati doseganja nedosegljivih ciljev je ta, da potem uh, se podjetja raje odločijo za plačilo kazni. In in to seveda potem vleče industrijo nazaj. To pomeni, da, se seli, da imajo podjetja zunaj Evrope komercialno prednost, to pomeni, da se potem tudi evropska podjetja selijo ven iz Evrope, evropski delavci izgubijo delovna mesta. To pa potem seveda nima prednosti za nikogar, kajti okoljska prednost, ki si je želimo, se potem na tak način ne doseže. Naša skupina EKR si želi eh, zmanjšanja emisij CO2, vendar pa želimo pri tem delovati z industrijo in potrošniki, tako da bi dosegli to, kar je dosegljivo, ne pa da bi dosegali cilje, ki, se, ki zvenijo lepo, ki odzvanjajo v časopisih, ki uh, si zaslužijo neke nagrade, ki pa so nedosegljivi, kaj ti um, eh, menimo, da tak pristop ne koristi nikomor. Torej, zelo pozorno bomo preučili, kako uh, se, kako, kako se bo razvijal ta predlog. Strinjam se s številnimi pomisliki eh, glede eh, zelo natrpane časovnice, ki so bili že izpostavljeni. Torej, to ni kar tako lahka tema, temveč jo treba dobro pretuhtati. In, um, ni smiselno, da se odpovemo drugemu krogu posvetovanj samo zaradi tega, ker je časovnica taka. Želimo si končnih rezultatov, delimo te cilje, vendar pa imamo določene dvome glede predlogov, kako naj bi te cilje doseči. Naj povem na koncu uh, le, da moram oditi in to ne zaradi nespoštovanja do vas ali kogar drugega, ampak pravzaprav imam že nek sestanek, ki se je začel že pred pol ure. Je že v redu, gospod Matthews. Gospa Riz je naslednja. Hvala, gospod predsednica tokrat uh, me vidite kot Nilsa Torvalsa in sedaj bom povedala, kaj meni ono poročilo. Zahvaljujem se gospodu Eichhautu za predstavitev tega osnutka poročila, ki se zazema za čisti prevoz in ki uh, tudi postavlja neke ambicije. Zelo zanimivo bo delati pri tem poročilu, kaj ti gre za prve standarde na področju CO2 za težka vozila v Evropi. Uh, potem pa se na drugi strani. Uh, na področju eh, brez in nizkoemisijskih vozil eh, stvari zelo hitro dogajajo in eh, velike evropske ki proizvajalci so najavili proizvodnjo električnih tovornjakov in to je torej ozadje, v katerem delujemo. Biti moramo dovolj pogumni, da bi razumeli, da ne moramo zgolj govoriti o srednjeročnih ali dolgoročnih zniženih emisij CO2, kajti srednji rok eh, je že nastopil, dolgi rok pa bo nastopil preko si zamišljamo. Torej, pot do čistega prevoza je treba zgraditi zdaj. To pomeni, da imamo odgovornost za to, da stvari postavimo prav že na samem začetku. Zanil nosilca, to pomeni, da moramo oblikovati zakonodajo, ki se ne bo zanašala na. Um, na Izjeme. Torej, uh, prav tako je treba zmanjševati uh, spodbude in seveda bodo brez nizko emisijska vozila ključna in uh, Nil se zauzema za to, da bi se ravni ambicij dvignilo glede na predlog komisije. Torej, mehanizem um, subvencij je treba znova premisliti, vendar pa vsekakor ve, ve, da je treba uvesti določene subvencije za to, da bi podjetja prišla na brez in nizkoemisijska vozija. Hkrati pa treba poskrbeti za infrastrukturo, tako da ne bi tukaj zapadli v razpravo, kaj bilo prej, kura ali jajce. Uh, Um, tako da želi Nils izkoriščiti tudi to priložnost, da vpraša komisijo za izhodišče leto 2019. Ali komisija meni, da se ta izhodiščna raven umetno napihuje? Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Ek. Hvala lepa, gospod predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi. Um, vremensk neke skrajnosti, ki smo jih doživeli letos, pravzaprav kažejo, da se nam bliža svetovna katastrofa. Človek je povzročil podnebno ogrevanje in to je resnično, čeprav imamo določene ljudi na obeh stranih Atlantika in tudi v našem parlamentu, ki menijo, da človek ni imel vpliva na te podnebne spremembe. Ta, to ogrevanje je torej resnično, to pomeni, da moramo čim hitreje in čim uh, strožje ukrepati za to, da bi odvrnili najhujše boljše in veliko časa nam ne preostane več. Avtomobilski koncerni v Evropi očitno um, opažajo oziroma niso opazili teh sprememb v svojih načrtih. Eh, in pravzaprav eh, ne vplivajo oziroma ne upoštevajo, kako to podnebno eh, segrevanje vpliva na nas vsa. In število žrtev teh, tega segrevanja podnebja bo večje kot število žrtev vojn, ki so se kadarkoli bile na tej celini. Prav tako pa se ne upošteva vpliv podnebnih sprememb na biotsko raznolikost na našem planetu. Torej vse to se ignorira. Zakaj? Zato, ker dobički teh koncertov in ki tudi uh, zadovoljstvo delničarjev pomeni očitno več kot to, da bi vzeli denar v roke in podprli razvoj alternativnih pogonskih sistemov. Posledice tega kratkovidnega in neodgovornega ravnanja pa bodo prizadeli njih, pa tudi druge nacije. Kitajska in Japonska sta že uložili v električno mobilnost in tudi v hibridno tehnologijo. Zakaj? Ker smo ker so v Evropi ljudje živeli na račun okolja in ljudi z lažmi. Spoštovane kolegice in kolegi, smo torej pred preprosto odločitvijo, ali želimo si danes trajnostnih pogojev za prihodnost, ki bo vredna življenja prihodnih generacij ali pa želimo še naprej teči proti robu in previsu. Torej, države članice EU so podprle pariški dogovor, ampak po mojem mnenju se na tem področju ni storilo dovolj, da bi se cilji pariškega dogovora dosegli. Torej, treba sedaj pokazati svoj pravi obraz in tako, da se znižajo emisije CO2 drastično v cestnem prometu, v kmetijstvu, v proizvodnji energije in na številnih drugih področjih. Znižanje emisij CO2 strani težkih vozil za 15 ali 20 odstotkov do leta 2025 in za 30 odstotkov do leta 2030 je absolutno potrebno. Če tudi je to povezano s težavami in če je treba seveda zato zgraditi tudi polnilne postaje. Vendar pa to pomeni, da bo to prineslo tudi delovna uh, mesta v mobilnem sektorju, kajti uh, električni motori um, tudi potrebujejo uh, nekoga, ki jih zgradi. Skratka, za vsako slabšanje okolja bomo nekoč plačali zelo visoko ceno. Avtomobilska uh, panoga pa mora sedaj storiti svoje in prispevati k zniževanju uh, emisij CO2 na ta način, da bodo razvili nizkoemisijske velika tovorna vozila in da bodo postavili varstvo okolja pred svoje dobičke. To poročilo je, zelo, je lahko zelo pomemben signal za gospodarstvo. Ali bomo izkoristili to priložnost? Moja politična skupina in sam v celoti podpiramo ta ambiciozen pristop poročevalca in vam lahko zgolj čestitam. Hvala. Okay, thank you very much, Madame Evinov. Hvala lepa, gospa Evi. Hvala lepa, gospa predsednica. Torej, zelo vesela sem, da se lahko o tem predlogu eh, pogovarjam s kolegi. Evropska unija je končno začela oblikovati standarde za zniževanje emisij CO2, ki jih povzročajo težka vozila tako naj bi pravzaprav prehiteli druge države, kot so ZDA, Kitajska, Japonska, kjer so standardi na tem področju že bili sprejeti. Prav tako pa menim, da je situacija sedaj pozitivna in dobra. Pravzaprav glede na to, kakšna je trenutna situacija, bi nam moralo biti mogoče, da bi pripravili to in sprejeli to uredbo o certificiranju in pravzaprav bi nas morali veseliti doseženi rezultati, ki jih opažamo pri spremljanju in zbiranju podatkov o emisijah CO2. Ta predlog je bil sprejet junija za težka vozila. Doslej smo urejali emisije CO2 za druga vozila in to je povzročilo težave za tiste zakonodajalce, ki so želeli preprečiti previsike, previsoke emisije in ki so pričakovali današnjo situacijo. Če ne bomo ukrepale, ukrepali, se bodo emisije povečale za 9 odstotkov med letom 2020 in 2030 zaradi povečanega eh, obsega prometa. v našem prometnem sektorju ne bomo videli prednosti nižjih stroškov goril, če ne bomo sposobni doseči znižanj teh emisij. In jaz menim, da je treba tukaj izbrati načine za znižanje emisij CO2, ki jamčijo neto prihranke z radikalnimi izboljšavami goriva. Torej bi bila dobra zamisel, da se proizvede več električnih vozil. Slišala sem uh, mnenje različnih kolegov in pravzaprav se zdi absurdno reči, da, um, da je to nedosegljivo, kaj ti potrebna tehnologija kljub temu obstaja. In ta nam bo pomagala izboljšati učinkovitost uh, uporabe oglika na ta način bomo lahko prepričali druge prevoznike. Doslej pa nismo imeli zavezujočih standardov za zniževanje CO2 in tukaj trg ni deloval ustrezno. Doslej so se predlagali zgolj izbirni ukrepi, zato uh, se je zdaj težko spoprijeti z visokimi stroški teh vozil, vendar pa ta situacija ni več spremljiva in to je problem, ki ga moramo prijeti za roge, tako da bomo postavili ambiciozne cilje za zmanjšanje. Torej, Evropska komisija in tudi prevozna združenja so govorili o visokem znižanju do leta 2025. Ti cilji pa bi torej morali prispevati k temu, da bi to, to vrnjaki dejansko nekoč ne izpuščali več emisij. Torej naše, naši cilji in um, emisij morajo biti postavljeni saj na 25 odstotkov. Le tako bomo uh, lahko zajamčili, da bo do se splošne emisije CO2 znižale za 20 odstotkov. Električna mobilnost je seveda alternativna možnost, vendar pa niso zgolj uh, prevozniki tisti, ki si tega želijo ali pa uh, podjetja. Številni evropski državljani se želijo znebiti dizla, kajti uh, vemo, da ta povzroča velike probleme in tudi um, onesnaženje v zračnem prometu vsekakor ni zanemarljivo. Menim torej, da so stopili, eh, naši kolegi stopili korak v pravo smer in eh, poročevalec predlaga, da bi se cilji zniževanja emisij bistveno zvišali tako za leto 2025 kot za leto 2030. Tako kot poročevalka tudi sama. Menim, da je potreben prehod na uh, eh, brezemisijska vozila. Na ta način uh, bomo podprli razvoj hibridnih vozil, električnih vozil in to lahko dosežemo z bolj zavezujočimi ukrepi. Seveda bo znižanje emisij k temu prispevalo, vendar pa bodo proizvajalci potrebovali tudi vsekakor spodbude. V to je treba ulagati. Torej se vsem zahvaljujem za delo, ki ste ga opravili na tem področju. Hvala. Hvala tudi vam. S tem smo zaključili govornike, imenu, torej govornike iz vrst poročevalcev v senci. Naslednja je gospa Ajela. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu in se mu zahvaljujem za delo. Predlog komisije je uravnotežen predlog in realističen predlog. Kakor je povedal gospod Eichhout, mora biti parlament seveda bolj ambiciozen. Tehnično gledano je res uh, mogoče zastaviti više cilje, ampak res je tudi to, kar je povedal gospod Fjellner. To bo moral potem plačati potrošnik. Strošek proizvajalcev se bo preprosto prenesel na potrošnika, tako je vedno. Zato je res, da moramo biti ambiciozni, prav tako pa moramo razmišljati tudi o posledicah. Strinjam se z predlogi glede prožnosti. Potem eh, treba je poskrbeti za tehnološko neutralnost. In pa še, eh, kar se tiče električnih eh, vozil. Ti so sicer odlični, ker nimajo emisije, ampak to je na zadnje baterija na kolesih. Zato moramo poštevati celoten kontekst, treba je proizve, proizvesti baterijo, zato pa so emisije visoke. Potem te baterije imajo tudi svojo zapadlost, eh, ne delujejo vedno enako, zato se zgodi podobno kot pri telefonih. Te baterije se pač slabšajo. In treba razmisliti tudi o življenjskem ciklu teh baterij, treba jih je reciklirati. Eh, zato je treba upoštevati celoten kontekst. Če ne bomo dobili podobno zgodbo kot pri dizlu in uh, gorivu. Eh, stavili smo na dizel, potem pa smo na koncu ugotovili, da je dizel še bolj škodljiv za okolje kot pa navadno gorivo. Uh, Tako da naprošam parlament in komisijo naj eh, analizira celoten kontekst, biti moramo realistični. Avtomobilska industrija v Evropi je na zadnji zelo pomembna. Najlepša hvala, gospe Ajuso. Bi že še kdo želel spregovoriti na to temo? Če ne, gospod Runge Metzger v imenu komisije. Um, Najlepša hvala, da ste povabili komisijo na to sejo in hvala lepa tudi poročevalcu za ta predlog. Mislim, da gre zahvalja pravzaprav vsakomur v tej dvorani za zelo zanimivo razpravo. Ta prvo, kar sem razumel iz tega, je, da tako pri emisijah CO2 Eh, za vozila, da pravzaprav delujemo v isto smer. Želimo si znižanje emisij CO2, kajti vemo, da če ne bomo ukrepali, da se bodo te emisije povečale. Eh, poskrbeti pa želimo in mislim, da so bili tudi potrošniki omenjeni, omenjala jih je gospa Ajuso, ter torej poskrbeti moramo, da bodo tudi potrošniki imeli kaj od prihrankov uh, Eh, na, na temo goriv, ki jih lahko dosežemo z višjimi standardi. Prav tako pa želimo poskrbeti, da bodo evropski proizvajalci ostali v prvi vrsti inovatorjev. Zdaj so glavni inovatorji in želimo, da bi ta položaj obdržali. In če jim hočemo letvico, letvico postaviti nekoliko više, bo to pravzaprav krepilo njihovo konkurenco, ki je ogrožena, kot ste omenjali, številnim. Torej, če si pogledamo predlog komisije, drži da zdaj prvič govorimo o emisijah eh, iz eh, težkih vozil in eh, to je razlog, zakaj smo izbrali postopen pristop. Gre za postopen pristop, kjer želimo zelo kmalo, torej že leta 2022, pripraviti pregled, revizijo, kar ti trenutno še nimamo osnovnih podatkov, imamo podatke za leto 2019 oziroma te pričakujemo na podlagi predloga. Uh, o spremljanju, ki je bil pravkar sprejet in potrebujemo podatkov v obdobju nekaj let, da bi ugotovili, kje točno smo. In mislim, da s tem odgovarjam na vprašanje gospoda Torvalca, ki je spraševal potem ali. se lahko proizvajalci tukaj sedaj uh, igračkajo z, da, z podatki za leto 2019. Mislim, da iznajdljivi inženirji so sposobni marsičesa, torej bo to treba zelo budno spremljati. Seveda ima to lahko več razlogov in gospod Fjellner je že omenjal, da bo morda treba si pogledati tudi vektor. To je seveda novo orodje. Uh, Eh, ki bo v prihodnjih letih eh, testirana v resničnosti in treba bo preučiti, kako dosega svoj namen in res je, da ga bo treba tudi posodobiti, kajti razvita bo nova tehnologija, sočasno pa lahko zajamemo le določen razpon težkih vozil torej v prvi vrsti se sedaj osredotočamo na tista težka vozila, ki a, prevozijo veliko kilometrov in a, so zato zelo pomembna z vidika emisij CO2. Prav tako pa so ta vozila zelo pomembna tudi z vidika morebitnih prihrankov z gorivom. Z vidika ciljev, ki so bili predlagani, ki jih je predlagala komisija, na podlagi ocene učinka in mislim, da sem jo prebral večkrat, preden je bila objavljena, torej na podlagi ocene učinka so ti cilji ambiciozni in naj še omenim in pojasnim 15 do 20 odstotkov. Seveda, 15 odstotkov bi dobili le, če bi se vse poklopilo v, v istem času torej eh, tudi v smislu obstoječih tehnologij. Kajti, če si pogledate obstoječo tehnologijo, obstajajo proizvajalci, ki ima nekaj eh, delov te tehnologije, drugi druge, ni pa nujno, da imajo vsi proizvajalci na voljo vso to novo tehnologijo. Torej, glede tega nismo. Prepričani zato menimo, da je 15 odstotkov ambiciozen cilj. Gospod Metev se je že očel, ampak vsekakor menimo, da je ta cilj dosegljiv kar je seveda prav tako zelo pomembno. Sedaj pa imamo še nekatere kategorije vozil, kjer sedaj obstajajo prevo, predlogi k elektrifikaciji. Razlog za to je pomankanje podatkov. Zaradi tega nismo mogli svesti cene, ocene učinka. Ampak leta 2022 se bomo tem kategorijam vozil posvetili. To vključuje manjše tovornjake kot tudi avtobuse. Torej, k njim se moramo še vrniti in takrat bomo ugotovili, kakšna bo takrat razpoložljiva tehnologija. Nekateri opažajo, da se pri avtobusih stvari hitro spreminjajo, tako da menimo, da bo to ustrezno potem odraženo tudi v oceni učinka, ki bo pripravljena leta 2022. Tako smo z vidika subve, um, uh, spodbud se odločili za superkredite pri brez in eh, nizkoemisijskih vozilih. Uh, Situacija namreč ni povsem jasna, pregledali jo bomo leta 2022, če bomo imeli na voljo več informacij. Ampak lahko se spomnite, kako je bilo, ko smo sprejemali zakonodajo za vozila, za no, običajne eh, osebna eh, vozila. In takrat smo prav tako eh, najprej omogočili super kredite in to je bila dobra spodbuda za premik novim tehnologijam. Potem pa kar zadeva stroške in učinkovito izvajanje. Res je, tukaj obstaja določena prožnost, ki jo ponujamo. Razlog za to pa je struktura tovornjakov uh, in avtobusov. Tukaj so razvojni cikli veliko daljši kot pri osebnih vozilih. Tako da je bilo tudi v tem pogledu uh, pomembno razmisliti o bančništvu in o posojilih. Z vedika upravljanja pa menim, da smo predlog peljali usporedno z eh, osebnimi vozili. Paritete so po našem mnenju dovolj visoke, da bodo poskrbele, da bodo proizvajalci izbrali nove tehnologije, ne pa raje plačevali premi, kot ste nekateri se bali. In tudi v sporočilu ECE-ja piše, da jih pravzaprav skrbi višina kazni, ki je vključena v predlog potem pa, kar zadeva temeljno tehnologijo, gospod Fjellner, študija, ki je bila opravljena z namenom preučitve teh eh, novih tehnologij, je uh, uh, tik pred objavo, mislim, da bo objavljeno v naslednjih dveh tednih, vendar pa prosim, nikar ne gledajte sedaj točno na datum, ampak eh, vsekakor bo objavljena zelo kmalo, tako da bo tudi komisija pregledna pri tem, katere domneve so bile vključene v oceno učinka. Meni se zdi, da je ta študija res temeljita in skuša biti zelo realistična, preučuje to, kar, kaj je v resničnem življenju res izvedljivo. In potem še zadnje vprašanje, to je povezano z gorivi. Seveda, za razliko od situacije pri osebnih vozilih moramo sedaj misliti širše, ko govorimo o tovornjakih. Uh, Seveda bo lahko elektrifikacija imela določeno vlogo pri manjših tovornjakih in tudi avtobusih, ki prevažajo na krajše razdalje, ampak pri uh, vozilih za nadaljše razdalje pa imamo tukaj celotno, uh, cel, celoten razpon. Torej, uh, Vsekakor lahko z tehnologijo razogličimo težka vozila na, težk, na daljše razdave, razdalje. Imamo pa tudi cilje v direktivi o obnovljivih energetskih virih, ki sta jo so zakonodajalca pravkar sprejela. In tiste cilje smo preučili tudi v smislu, ali bi jih bilo smiselno vključiti v smislu prednosti um, in naš. Uh, zaključek je bil enak kot pri osebnih vozilih, namreč, da ne smemo dopustiti dvojnega štetja kreditov za CO2, ne glede na to, na podlagi katere zakonodaje se podeljujejo te kreditne točke. Proizvajalec torej ne bo vedel, kaj bo voznik nalil v rezervar tovornjaka, ali bo to bio uh, dizelsko gorivo ali bio plin. V tem pogledu se torej držimo pristopa, kakršnega smo zasledovali pri predlogu o osebnih vozilih. Soprečujem, če sem bil nekoliko dolg, ampak uh, pač pred. Danes smo imeli prvo razpravo o tem in upam, da vam je bila moja razlaga koristna. Hvala, gospod Eichhout. Ja, hvala. Najprej se zahvaljujem vsem poročevalcem v Senci in uh, ostalim članom, kot tudi komisiji za vprašanja, odgovore in tako naprej. Obljubili ste nam, da boste posredovali nove informacije nam. To je dobro, kajti uh, recimo Kristof je omenil maziva. Tudi uh, to je povezano z emisijami. No, vsekakor nam je v zvezi s tem uh, obljubila komisija nekaj in to je pomembno tudi za zapisnik. Naj naredim povzetek. Kaj bomo imeli na koncu? Nekaj, kar je uravnoteženo. Po eni strani imamo elektrifikacijo, to je nova tehnologija, ki jo bo v določeni meri treba spodbujati, po drugi strani pa moramo investirati v izboljšanje zmogljivosti obstoječih motorjev. Tukaj je treba najti pravo ravnotežje in mislim, da se s tem strinjamo. Ko gre za 15-20 odstotkov v oceni učinka, no to izhaja iz obstoječih eh, motorjev z notranjim izgorevanjem. Ampak nove tehnologije se pojavljajo in moramo biti tudi na tem področju aktivni, če hočemo do leta 2020 eh, doseči cilj. Kristofar je rekel, da bi želel višji kredit za znižanje emisije eh, CO2, ampak Nils je govoril o tako imenih superkreditih, če sem ga dobro razumel, in to je tudi vredno premisleka mislim, da si določamo za vse kategorije skromne cilje in to ni slabo, to je dobro. V uh, oceni učinka je zapisano, da je ta pristop učinkovit uh, ukrep. Nekateri pravijo, da politiki odločajo v tem primeru o tehnologiji. Ne, gre za mandat za nizkoemisijske in ničemisijska vozila ne piše nikjer, da moramo to doseči z elektrifikacijo. Pa še nekaj. Če hočemo biti tehnološko neutralni, na eni strani, po drugi strani pa imamo super kredite, pravzaprav poskušamo doseči isti cilj z dvemi pristopi. Torej, bodimo uh, realni, določene inštrumente moramo imeti za spodbujanje proizvodnje in uporabe nizko ali eh, nizkoemisijskih ali nič emisijskih eh, težkih vozil. In če bomo to upoštevali, kot je nekdo rekel, potem bom sam kot poročevalo čisto zadovoljen. Nils je govoril o vsega, izračunih, zasnovanih na vrednostih v letu 2020. Tukaj se pojavlja nevarnost, ki jo bo treba odpraviti. Potem fleksibilnost med kratkoročnim in dolgoročnim, to, kar je omenil Kristofer. Predvideli bomo uh, neke vrste fleksibilnosti za tiste, ki ne bodo mogli doseči cilja do leta 2020, ampak če se bo to zgodilo, ga bodo morali obvezno do leta 2030. Še nekaj. Večkrat smo slišali, da naj komisija je rekla, da naj bi, bo to vključeno v uh, oceno učinka leta 2022, ampak zlasti za avtobuse ne moremo čakati do leta 2022 nova komisija bo leta 2022, ki bo pripravila to oceno učinka in da bi čakali do tega, bi zapravljali čas, ki ga nimamo in to ne bi bilo tudi dobro. Torej, hitreje lahko gremo naprej pri nekaterih vprašanjih, zato v tem poročilu to predlagam. Mora pa biti pregled te ocene učinka leta 2022 absolutno narejen, ampak moral nam bo poved, morala ta ocena učinka povedati nekaj, na kar ne moremo čakati. Nekdo je povdaril za podnebne perspektive, da nimamo časa, ampak tudi zaradi potrebe po inovacijah nimamo tega časa. Mnoge regije sveta že imajo te cilje, ne samo zapisane za težka vozila, temveč jih počasi že dosegajo. Mi ne smemo tukaj zamujati. Ne bomo samo zamujali, kar zadeva podnebne cilje, ampak tudi, kar zadeva inovativnost. Hvala. Hvala, s tem smo prišli do konca te razprave. Rok, vsi ste rekli, za vložitev predlogov sprememb je prekratek. Bil je 4. september, morda bomo to malce spremenili, bomo videli. četrti september je rok za vložitev predlogov sprememb, osemnajstega oktobra pa bomo glasovali. Sedaj pa osma točka na dnevnem redu, to je Evropski sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad. Gre za osnutek, obrava, obravnava osnutka mnenja, poročevalka je gospa Konečna, izvolite. Děkuji, paní předsedkyně. Hvala, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Na začetku bi želela povdariti naslednje. Leta 2018 je komisija do leta 2018 devetindvajset predstavila finančni okvir za ta dva sklada. Komisija želi poenostaviti postopke v okviru teh dveh skladov, ki so bili zelo dolgotrajni in želi tudi upoštevati podnebne cilje. Potrebno je več denarja za investicije v nizkoemisijske naprave, v inteligentne omrežja, v zelene in podnebne cilje. Mislim pa, da predlog komisije ni doživel dovolj sprememb. Nekaj pripomb bom posredovala v imenu našega odbora države članice morajo dobiti več finančnih sredstev, če naj dosežejo ambiciozne cilje, ko gre na primer za standarde na področju prometa, ko gre za standarde na področju podnebja, ko gre za delovna mesta, ki naj bi jih ustvarjale države članice. 50 odstotkov javnih naložb bo potrebnih in brez teh naložb Evropske unije države članice ne bodo imele dovolj lastnih finančnih sredstev. Kohezijski sklad se sedaj uporablja tudi za financiranje podnebnih eh, eh, in zelenih ciljev. Na tem področju ni dovolj finančnih sredstev predvidenih, celo vsega, eh, komisija predlaga skrčenje teh sredstev. Računa na več sodelovanja z državami članicami, tako da bi lahko do leta 2030 dosegli cilje, ko gre za znižanje emisij CO2. Sama predlagam, da bi cilja politike 3 in 2 prenesli v cilj številka 1, kar zadeva podnebne spremembe, tukaj komisija zahteva od držav članic zelo stroge ukrepe. Gre za celo vrsto različnih ukrepov, naprimer večmodalni promet, to je v okviru cilja številka tri, in tukaj je treba pritisniti na države članice, da bodo te cilje tudi dosegale. samo štiri države članice, to je sedemindvajset odstotkov površine Evropske unije, ima možnost za razvoj lastne infrastrukture s pomočjo evropskih sredstev. No, to je povezano tudi z nekaterimi z nekaterimi globalnimi cilji, ko gre za zmanjšanje emisij. Letos poleti smo se soočili z največjo sušo na eni strani, z poplavami, z požari v gozdovih in varstvo ekosistemov, potem ravnanje z eh, vodo. Vse to so zadeve, ki jih je treba izboljšati. Potem bodo potrebne tudi eh, naložbe za boj proti svetlobnemu onesnaževanju, na tem področju je treba določiti mejne vrednosti, pa tudi dostop do medicinskih storitev je treba izboljšati. Vem, da je čas, ki nam je na voljo omejen, ampak veselim se pestre razprave in nestrpno čakam na vaše pripombe. Vsekakor bom z veseljem prisluhnila vsem vašim predlogom. Hvala. Hvala. Gospod Turkalo. Mulțumesc, doamna președinte. Hvala, gospa predsednica. Na začetku bi želel čestitati komisiji k drznemu eh, poskusu poenostavitve postopkov in k temu, da je več finančnih eh, programov poskušalo združiti ko gre za Evropski sklad za regionalni razvoj, kohezijski sklad in socialni sklad. Kohezijski sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj sta zelo pomembna v eh, trenutnem finančnem okviru in dobivata veliko sredstev. Sem pa malce razočaran, ker predlog komisije eh, predvideva razpolovitev sredstev za ta dva sklada. Strenjam se z poročevalko, da so te rezi zelo veliki. Vsak prenos sredstev iz enega sklada v drugi bi morali utemeljiti. Znižanje financiranja bo veliko krat pomenilo tudi slabšo realizacijo projektov. Zato bi, ko gre za pet eh, ciljev politike bilo treba zastaviti drugačen pristop, ko gre za mobilnost, ko gre za regionalni eh, promet in tako naprej. Vse to pomeni podpiranje trajnostnega razvoja in eh, odpravljanje težav v najbolj oddaljenih regijah. Mislim, da v besedilu komisije manjka nekaj predlogov na tem področju. Zlasti na področju odpravljanja eh, razlik v razvoju med posameznimi regijami. Najmanj razvita območja se nahajajo v drugačnem položaju, geopolitičnem, pa tudi siceršnjem. Kaj hočem s tem povedati? Več finančnih sredstev bi morali nameniti najbolj oddaljenim regijam Evropske unije in najmanj razvitim regijam, zlasti severovzhodnemu delu uh, Romunije. Podobne primere seveda imamo tudi na Hrvaškem, Mačarskem, Bolgariji in drugih državah. Infrastrukturo je treba razviti in vzdržni urbanistični razvoj uh, moramo doseči. Vsi, ki poznamo različne regije v Evropski uniji, vemo, da so, eh, ko gre za življenjski standard, med njimi ogromne razlike. Zlasti bi morali usmeriti finančna sredstva v tiste regije, kjer je eh, BDP nizek, tako da bi ti ljudje resnično lahko razvili občutek, da so del Evropske unije vsaj 10 odstotkov regij, ki sem jih omenil, nujno potrebujejo naložbe, ki sem jih opisal. 50 odstotkov javnih investicij je torej na voljo državam članicam iz eh, evropskega proračuna in nekatere nujno uh, potrebujejo ta sredstva. Poročilo gospe Konečne vsebuje tudi zanimiv predlog, ko gre za uh, polnilnice, za nizko uh, emisijske vozila. To mislim, da bi moralo veljati za bolj razvite regije. Za manj razvite regije to ne more biti prednostna naloga. Zato bi morali najti neko srednjo pot, ki bo omogočala prilagoditev financiranja glede na potrebe zadevnih regij. Tudi vzdržno ravnanje z vodami je treba bolj povdariti in v ta namen potrebujemo ustrezne ukrepe, kot tudi ukrepe za odpravljanje posledic eh, suše. Kohezijski sklad je pomemben za realno gospodarstvo in manj razvite države članice bi morale posodobiti eh, svoje naprave za ravnanje z odpadki in predelavo leteh. Treba bi jim bilo omogočiti tudi eh, postavitev novih takšnih eh, naprav tam, kjer jih še nimajo s pomočjo sredstev iz kohezijskega sklada. To, kar moramo narediti tudi, je izboljšati zdravje evropskih državljanov, zlasti zato, ker bolnišnice v manj razvitih delih Evropske unije nimajo dovolj finančnih sredstev. Zato ljudje nimajo ustreznega dostopa do zdravniških storitev. Sinergije bi tukaj treba bilo ustvarjati s Evropskim skladom za regionalni razvoj. Treba bi bilo v oba ta sklada in njeno financiranje vključiti socialno razsežnost. Kolegice in kolegi, naš cilj je odpravljati razlike med regijami, ko gre za uh, stopnjo razvoja. Hvala. Čas nas preganja, zato sem vam kazala, da je treba skrajšati svojo. Thank you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 kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Te koristi so za naše državljane na voljo, ampak žal, kot so drugi povdarili, sedaj eh, komisija predlaga drastično znižanje sredstev za oba sklada. Prioritete so na novo postavljene, ampak poleg prilagajanja podnebnim spremembam večje energetske učinkovitosti je potrebno dodati ne samo biotsko raznovrstnost in njiho, njeno zaščito, temveč tudi vzdržno in učinkovito uh, ravnanje z odpadki. Zeleni projekti na tem področju bi morali biti prioritetni, ko gre za dodelitev sredstev. Strenjam se s takovanjem zelenim financiranjem in politike ustrezne bi morale to upoštevati tudi naložba v, eh, v zdravstveno infrastrukturo in izboljšanje eh, učinkovitosti tega dela je nekaj, kar je treba izboljšati. In zelo dobro sem sodeloval že z poročevalko in veselim se še nadaljnega sodelovanja z njo. Gospa Fris, na mesto gospe Jete Maki. Hvala. Zah zahvaljujemo se komisiji za novi pristop, ko gre v, za nov večletni finančni okvir. S sredstvi iz obeh skladov bo moč marsikaj spremeniti, podpreti nizkooglično gospodarstvo, razvoj pametne tehnologije in tako naprej. Vse to naj bi izboljšalo oziroma odpravilo neodvisnost prijemnikov od odvisnost prejemnikov od različnih eh, podpor. Cilji obeh skladov prispevajo k doseganju pariških ciljev. Poročevalka poudarja nekaj pomembnega, namreč, da je treba veliko investirati v posodabljanje transportne infrastrukture. Vendar se postavlja vprašanje, ali bo poročevalka multimodalni eh, transport postavila v oba politična cilja, v politični cilj številka dve in tri. Ali pa ga bo se osredotočila samo na en cilj. Zdi se nam, da je pomembno tukaj eh, bolj racionalno pristopati in se odločiti, eh, kam se usmeriti. Hvala, gospod Škrlec. Hvala, sedaj bom govoril v hrvaščini. Hvala poročevalki zaradi odličnega pristopa in poročila. Tudi sam sem zaskrbljen, kot pravi ona, uh, zaradi krčenja sredstev v, v, za ta dva sklada, ki sta namenjena zelo pomembnim projektom, tudi podnebnim, Eh, projektom in ukrepom, naprimer, kot so izogibanje pretiranemu izkoriščanju resursov. Krožno gospodarstvo je eden največjih uspehov našega odbora v tem mandatu in sedaj je napočil čas, da začnemo to, kar smo predvideli v svežnju krožnega gospodarstva, začeti izvajati. Ne vem, kako bomo cilje tega gospodarstva dosegli, če bomo zmanjšali sredstva za oba sklada. Države članice morajo v okoljski politiki določiti lastne cilje, ki bodo prispevali k razvoju lokalnih skupnosti, razvoju regije in izboljšanju kakovosti življenja državljanov. Ta dva sklada bi morala biti glavna motorja za te spremembe in bi morala kot neke vrste svetilnik služiti razvoju ustreznih modelov v prihodnosti. Bistveno je, da bomo lažje spremljali, kako uh, trošimo evropski denar in ali smo na poti doseganja ciljev. Gospod Giland iz komisije je sedaj na vrsti. Hvala, gospa predsednica. Hvala za povabilo in za to, da imam priložnost spregovoriti vam. Hvala poročevalki za zelo pozitiven in konstruktiven pristop, zlasti da priznava, da se je komisija res potrudila maksimirati regionalno in kohezijsko politiko za razvoj bolj zelenega gospodarstva. Oba ta dva sklada zlasti kohezijski, sta ključnega pomena, ko gre za doseganje trajnostnega razvoja in približni odstotki, ki smo jih tukaj zapisali za nizkooglično in zeleno Evropo, so vič, višji, kakor so v povprečju predstavljeni v proračunu komisije za obdobje po 2020. Zakaj? Zato, ker nameravamo še naprej podpirati ta dva sklada in primeri, ki ste jih danes popovdne vi omenili, bodo še uh, deležni finančnih sredstev. Nekaj stvari bi povdaril. Struktura uredbe. Danes imamo za sklad specifično uh, uredbo pred seboj ki natančno opisuje področje regionalnega razvoja in kohezijskega sklada. To je edina uredba in sicer krovna, ki ima nekaj uh, skupnih določb in zahteva oziroma natančno opisuje koordinacijo med obema skladoma. Nekaj elementov je tudi vključenih v ta predlog, o katerih ste spregovorili. Naprimer, koncentracija financiranja. Večino teh podrobnosti je v uredbi o skupnih določbah in ne v uredbah za posamezne sklade najrevnejši deli regije eh, Evropske unije bodo dobili več eh, sredstev kot eh, sedaj v obdobju po letu 2020. Torej, koncentracija sredstev se bo povečala, ko gre za najrevnejše dele Evrope. Še nekaj na koncu. Besedilo te uredbe, ste verjetno opazili, je kratko in sicer namenoma. Komisija je kot del naporov za poenostavitev poskusila v tem primeru skrčiti besedilo na potrebni minimum. Večinoma smo uspeli te uredbe skrajšati za polovico, ko gre za število besed. Vemo, da to sicer ne pomeni avtomatično poenostavljanje, ampak v veliki meri je temu tako. In želimo se, kolikor se le da, izogniti seznamom in, preve, in preveč podrobnim seznamom uh, morebitnih ukrepov, ki bi jih lahko podprli. Za izvajanje kohezijske politike je pomembno, da gre za uh, skupno upravljanje skupaj z državami, članicami in regijami. In tukaj ne želimo na ravni uredbe biti preveč podrobni, zato da bomo dali državam, članicam in regijam dovolj fleksibilnosti, da svoje programe prilagodijo najbolj pomembni kombinaciji prioritet za svojo državo, za svojo regijo. Zato včasih ne vidite vseh ravni podrobnosti v tem besedilu. Imamo naprimer tudi konkretne primere, ko gre za podporo za zdravje, podporo za krožno gospodarstvo, krožno gospodarstvo je prisotno tukaj, zdravje je tukaj prisotno, morda pa nismo v tolikšni meri kot v preteklosti tukaj navedli eh, zelo podrobno vseh primerov. To smo namenoma naredili, kajti hoteli smo postaviti samo okvir, ki daje možnost fleksibilnosti, ko se skupaj poteka eh, na terenu, ko se izbirajo konkretni projekti. Hvala. Hvala. Gospa Konečna. Na kratko, prosim. Hvala, kolegice in kolegi, poročevalci v senci. Hvala za vaše bes pozitivne besede. Z veseljem bom sodelovala z vami in upam, da bomo skupaj dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala. Do 5. septembra je eh, moč vložiti predloge sprememb, 18. oktobra pa bomo v odboru glasovali o tem mnenju. Sedaj pa zadnja točka na dnevnem redu danes, nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano. odbor Agri je premaknil datum glasovanja na, na zelo malo časa so nam za to dopustili za vlaganje predlogov sprememb. O tem smo poročevalko gospo Ajuso že obvestili, torej rok za predloge sprememb je za to poročilo jutri do 14. ure. No, prisluhnimo poročevalki, zakaj gre. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, res je odbor Agri želi predstaviti roke. Torej, ta predlog izvira iz dejstva, da obstajajo tukaj velike vrzeli eh, ali pa prakse multinacionalk v agroživilski verigi, na drugi strani pa imamo majhne proizvajalce in pa majhna in sedna velika podjetja. Vse, v vseh državah obstaja soglasje, da se je treba izogniti ne sproštenim praksam. Tukaj namreč prihaja do velikega razhajanja med močjo posameznih akterjev. Skupna kmetijska politika je sprejela nekaj eh, novih določb, zato da bi izboljšala razmere na trgu, ampak še vedno obstaja manevrski prostor na področju zakonodaje. Obstaja pobuda za uh, zaščito prehrambene verige. Eh, sodelovanje na tej platformi je prostovoljno, ampak to ni dovolj za to, da bi se lahko borili proti nepoštenim praksam, ki obstajajo v agroživilski industriji. 20 držav Evropske unije, tudi moja država Španija, že imajo nacionalno zakonodajo za nepoštene prakse eh, v celotni prehrambeni verigi. Komisiji čestitam zato da je predlagala uvedbo minimalnih norm v vseh državah članicah za zaščito in pa boj proti nepoštenim trgovinskim praksam. Predlog je dober, ampak lahko bi izboljšali nekatere vidike tega predloga, zato da predlog ne bo zgolj prazna politična gesta. Predlagam določene spremembe, tudi poročilo Castro je zelo dobro, moram reči. Eh, in sicer pri izvajanju vse skupaj je preveč restriktivno. Ehm, ni neposrednega stika med uh, majhnim in srednjim velikim podjetjem, ki prodaje in ki kupuje. Uh, vendar pa je treba vse vključiti v boj proti nepravičnim uh, praksam. Um, Države članice lahko nerestriktivno uh, izvajajo ukrepe, uh, ki jih predlaga eh, zakonodaja. Eh, torej, to ne sme eh, veljati samo za določene dele besedila, ampak za celotno besedilo. Zato predlog spremembe 20. Potem treba se je izogniti tudi prodajam z izgubo. To je ena izmed taks, o katerih proizvajalci največ poročajo. Ehm, tukaj pač obstaja veliko pravnih vrzeli in zato sem uložila predlog spremembe 17. Potem uvedba pisnih pogodb. To je zelo priporočljiv predlog za izogibanje nepoštenim praksam in za zaščito proizvajalca. Eh, kmetijska zakonodaja ne predvideva obveznost pisnih pogodb v vseh državah članicah. Vendar pa predlaga državam članicam naj eh, predvidijo takšne pogodbe na svojem teritoriju. Eh, jaz predlagam takšne pisne pogodbe. Vsaj bi moralo biti splošno znano, da obstaja, možnost, da obstaja ta možnost v vseh državah članicah. Zato predlog spremembe 22. Eh, no, ampak eh, tega bom še izboljšala z predlogom spremembe, ki jih je treba uložiti jutri do 12. ure. Potrebujemo eh, tudi enotne kriterije za kaznovanje nepoštenih praks. Jaz predlagam ubeseditev, ki je podobna tisti, ki obstaja v zakonodaji na drugih področjih, recimo na področju ribištva. O tem govorim, je govora v 27. predlogu sprememb. No, eh, tukaj sem preprosto povzela predlog oziroma ubeseditev iz drugih eh, iz zakonodaje na drugih področjih. No, kar se tiče že sprejete zakonodaje v nacionalnih državah, je pa treba povdariti za to, da je treba uh, Eh, nadzorovati izvajanje zakonodaje, prav tako pa potrebujemo nacionalne observatorije za spremljanje nepoštenih praks. To je bistvenega pomena za to, da bi omogočili tudi izmenjavo eh, podatkov znotraj držav članic in pa med Evropsko komisijo in pa državami članicami. O tem predlog službe 28, torej to je na grobo to, kar sem predlagala v mojem osnutku mnenja. Eh, in uh, naj vas spomnim na to, da je rok za vložitev predlogu spremembe izredno kratek in sicer jutri ob 12. Hvala. Uh... Hvala. Gospod Talasijsko. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc raportoarei pentru eforturile depuse. Hvala lepa, gospa predsednica, zahvaljujem se poročevalki. zato, da skuša izboljšati predlog komisije. Nepoštene prakse privedejo do uh, odpadkov v hrani, do nizkih uh, in do nizke kakovosti živil. Zato je treba te nepoštene prakse prakse omejiti. Številne države članice že imajo zakonodajo na tem področju, zato smo sprejeli tudi zakonodajni predlog komisije. No, ampak moram reči, da sem nekoliko razočaran. Sam sem pričakoval, da bo ta predlog bolj popoln in pa bolj ambiciozen. Je pa to dobro izhodišče. Poročevalka je sprejela nekaj pomembnih ukrepov za izboljšavo predloga komisije. Strenjam se s tem, da je treba razširiti obseg predloga. Prav tako menimo, menim, da bi k seznamu nepoštenih praks morali dodati še nekatere prakse, ki tukaj še niso omenjene. Upam, da bomo dobro sodelovali med seboj, zato da bomo dobili izčrpen seznam nepoštenih praks. Prav tako menim, da ko se proizvajalci pritožujejo zaradi um, maloprodajne verige, bi, veljati, bi morala vela, veljati zaupnost takšnih uh, pritožb. Hvala lepa, gospa Krupa. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospe Ajuso za mnenje. Hvala lepa tudi komisiji. To je izredno pomembna zadeva, o kateri govorimo. Gre za problem zlorabe kmetov, za odpadke v hrani, eh, gre tudi za proizvajalce, ki proizvajajo živila, recimo primer iz Polske, maline. So bile kupljene deset, za 10 centov, eh, maloprodajna cena pa je bila 4 eh, evre, torej 40krat več kot pa nakupna cena. In pomembno je, da to nekako reguliramo na evropski ravni. Sama se sicer zauzemam za to, da bi to uredili na nacionalni ravni. Ampak ker govorimo o velikih maloprodajnih verigah, In eh, prodaji na debelo je treba to urediti na evropski ravni, zato da bi v kar največji meri omejili te prakse. Potrebujemo tudi sankcije. Če ni etike, če ni morale, treba pač eh, sprejeti eh, sankcije. Zanima me, zakaj so zadruge izključene iz obsega tega predloga. To je predlog, ki eh, zadeva vse operaterje na trgu. No, zlorabe pa izvajajo predvsem uh, velike, uh, eh, veliko prodajne verige. Hvala lepa, gospod Hujte, maj naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se Pilar Ajuso za odlično poročilo. Kratek bom. Mislim, da. Vsi nasprotujemo nepoštenim trgovinskim praksam, zato se je treba s tem problemom soprijeti. Gre pa za vprašanje, kak, s kakšnimi ukrepi in na kakšen način naj oblikujemo naše zakonodaje. Evropska komisija je pripravila dve oceni učinka in v teh ocenah je ugotovila, da je treba zaščititi predvsem šipkejše člene, ki imajo manjšo pogalsko moč v celotni eh, verigi dobave hrane. Pomembno je, da imamo jasno, pravično prehrambeno verigo, vsak mora imeti v tej verigi enake možnosti in eh, pravice. No, za predlogi sprememb skušamo sedaj razširiti obseg predloga Evropske komisije. O tem smo že večkrat razpravljali tudi v skupini Alde. No, meni se zdi, da včasih ne smemo reševati problemov, ki jih ni. Eh, dobro razumem uh, ta občutek, da se moramo spopasti z vsako nepošteno prakso, ampak um, ne vem, kaj točno bi dosegli z razširjanjem obsega tega predloga. Zato sprašujem komisijo, zakaj je komisija predlagala takšen obseg, kot ga je in kaj komisija meni o določenih predlogih eh, o razširitvi tega obsega. In pa drugič, um, obstajajo pomembne razlike med državami članicami. Nekatere države članice imajo nacionalno zakonodajo za boj proti nepoštenim praksam, spet druge države imajo manj učinkovito nacionalno zakonodajo če se lahko tako izrazim. Skratka, mislim, da bi bilo dobro, da bi imeli um, okvir na evropski ravni, zato da bomo lahko izmenjavali tudi najboljše prakse. Vseeno pa mislim, da je nacionalna zakonodaja bolj primerna za urejanje tega področja. Kot pa da bi imeli uh, enak pristop za vse na evropski ravni. Ne vem, mm, morda bi bilo dobro, da bi imeli tudi um, pristop na evropski ravni. Morda bi lahko komisija nekaj več povedala o tem. Gospa Konečna. Se omlouvám, já vím, že máme málo času nejenom na to, abychom připravili toto poměrně závažné stanovisko. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, to je zelo pomembno mnenje vpliva najprej, vpliva namreč na celoten evropski trg in pa na kmete. To je zelo pomembno mnenje, bistvenega pomena za kmete, za državljane, za podeželsko območje. Večina držav članic ima pravila o tem, ampak pravila niso usklajena, pravila so razdrobljena, države članice upirajo tukaj različne pristope ni kontinuitete med tem, kar počnejo države članice, in obstajajo tudi določeni eh, pomisleki, ki bi lahko močno vplivali na države članice. Če govorimo recimo o majhnih in srednje velikih podjetjih. Tukaj govorimo samo o odnosih med njimi, pravzaprav pa se pa mm, do nepoštenih praks prihaja vzdolž celotne mm, prehrambene verige, verige oskrbe s hrano. Eh, to ni omejeno na posamečne akterje. Za vse to velja. Eh, no, eh, potrebujemo tudi jasno definicijo tega, kaj je nepoštena praksa. Dolg seznam nepoštenih praks ni dovolj. Rečani so se temu e, eh, odpovedali, ker so se podjetja pač naučila te prakse zaobiti. Včasih imajo države članice sezname 30 različnih nepoštenih praks. Vendar pa, ko je prepovedana ena praksa, podjetja pač izumijo nove nepoštene prakse. agroživilska industrija to počne v državah članicah in komisija tukaj zatiska oči. Potrebujemo definicije, se znam, ni dovolj. Prav tako moramo zagotoviti, da so tiste pogodbe, ki so sklenjene, niso vsi odnosi med državami članicami urejeni z pogodbami. med dobavitelji in eh, eh, kupci imamo sklenjene pogodbe, vendar pa moramo se ogledati tudi naravo odnosa med pogodbodajalci in pa dobavitelji. Manjši proizvajalci in pa kmetje bi lahko tukaj trpeli. Kaj ti ta direktiva dejansko blagoslovi to, kar države članice že počnejo, z drugimi besedami, to multinacionalkam daje možnost, da uporabijo svoje finančne mišice. Jaz se s takšnim pristopom ne strinjam. Uložila sem 25 predlogov sprememb in želim, da bi bili vsi sprejeti. ja, žal morajo vsi te predloge sprememb biti v angliščini, pravi gospa predsedujoča. No, eh, eh, no, v številnih državah članicah že imamo zakonodajo, ki pa marsikje ne deluje. potrebujemo skupne standarde, potrebujemo evropsko harmonizacijo. Jaz se zelo zauzemam za to. Strinjam se z tem, da je treba razširiti obseg. Ni dovolj, da, samo, da, da pokrijemo samo uh, uh, prehrambene izdelke, ampak celotno verigo agroživilskih izdelkov. Uh, no, uh, velik problem so tukaj, je tukaj tudi prodaja za izgubo, to največkrat prizadene najšipkejše člene v verigi. In majhna in srednja velika podjetja so prva stopnja v dobavni verigi, zato niso v dobrem položaju. Potem pogodbe, to je različno urejeno od države do države, treba je standardizirati pristop k pogodbam, to bi imelo pozitiven učinek. in s tem bi pomagali tudi majhnim in srednjim velikim podjetjem. Ko imate pogodbe med posameznimi členi v verigi, to sicer v določenih državah deluje, spet druge pa um, to ne deluje. Zato tukaj spet potrebujemo standardizirane pogodbe, ki jih eh, členi ne bodo mogli zaobiti in pogodbe, ki bodo natančneje določale odnose med posameznimi akterji v dobavni verigi. In pa še ena točka, sicer gre za obseg, treba je zagotoviti, da bodo za nepoštene prakse predvidene sankcije in to za vsakega, ki. Mm, uh, se poslužuje takšnih praks. V agroživilskem sektorju je vedno več razdrobljenosti in zato eh, tvegamo to, da bodo najbolj prizadeti prav najšipkejši člini, ki se ne morejo uh, upreti velikim distributerjem. Hvala lepa, gospod Mergele, prosim, da ste kratki, kajti časa nam je skoraj že zmanjkalo. Če, uh, like to... Hvala, gospa predsedujoča. Ta predlog je rezultat dolgega in težavnega procesa, ki traja že več kot deset let, če seštejemo vse faze. na koncu mislim, da nam je uspelo združiti vse argumente in dokaze, tako da uh, je sedaj jasno, da potrebujemo to direktivo. Uh, Obstaja možnost za to, da bo ta direktiva sprejeta še pred iztekom sedanjega parlamentarnega mandata. O tem smo razpravljali tudi z vašimi kolegi v odboru za kmetijstvo. Tudi gospod De Castro se zauzema za to, kajti nihče ne ve, kaj bi se zgodilo s tem predlogom, če uh, ne bi bil sprejet v sedanjem mandatu. Se pravi, tukaj imamo eh, neko pomembno okno priložnosti in to moramo izkoristiti. Poročevalka in gospod eh, Hojtema sta omenila vprašanje razširitve obsega te direktive. Zakaj se je komisija odločila zaščititi SME pred velikimi uh, prodajalci? Zato, ker bi morali zaščititi šipkejšega pred močnejšim. nima smisla, da ščitimo multinacionalna uh, živilska podjetja. Zakaj bi recimo ščitili Unilever pred Karfurjem? Eh, Zato ni nobenega verodostojnega argumenta. Potem drugič, imamo tukaj pravni argument. Eh, gre za 43. člen pravna osnova za področje kmetijstva. Tukaj se ne smemo preveč oddaliti od kmeta. To je tista oseba, ki jo ne nazadnje želimo zaščititi. Ko gre za trgovinske odnose med dvema nekmetijskima odnosoma, recimo, ko gre za velikega multinacionalnega proizvajalca hrane, eh, To je pravno gledano nekoliko tvegano, zato smo ostali na ravni majhnih in velikih podjetij. Predlagali smo direktivo, ki bi naj zagotovila vsaj minimalno stopnjo harmonizacije na evropski ravni. Zakaj? Zato, ker imamo že 23 držav članic z. 20 eh, držav članic z zakonodajo, pa 7 držav članic brez zakonodaje. Izziv je torej ta, da dosežemo ravnotežje med tistimi državami članice, kjer imamo raznoliko zakonodajo in pa tistimi državami, kjer sploh ni nobene zakonodaje. Mm, to moramo nekako združiti med seboj. Za pristopom minimalne harmonizacije nam lahko to uspe. Zato smo identificirali se najbolj škodljive, nepoštene prakse, s katerimi so se nekatere države članice že spopadle, druge pa ne in te nepoštene prakse smo sedaj zelo jasno definirali. To je tudi v skladu z načelom subsidijarnosti in pa pri tem upoštevamo tudi uh, vidike zasebne neodvisnosti. Naj podam nekaj pripomp v zvezi z predlogi sprememb, ki jih je uložila poročevalka. 11, 20 in 21. To bi povečalo število nepoštenih praks. Formulacija teh, oziroma opis teh praks je tako širok, da bi to privedlo do pristopa popolne harmonizacije. To pa tukaj ni naš cilj. Eh, še nekateri drugi predlogi sprememb. Predlog spremembe 8 izključuje zadruge iz obsega veljave. Zato ni nobenega zakonitega razloga. Številni kmetje so eh, soočeni z zadrugami, ki so v nekaterih primerjih precej velike, In uh, s tem bi odzeli kmeto možnost, da se borijo proti uh, morebitnim nepravičnim praksam. Ne na zadnje, eh, tudi pri pogodbenem pravu vključujemo uh, v, to, uh, v obseg tega za, zadruge. Uh, because there is a need to go really into the financial uh, planning of these companies. Potem cene zemljišč, to je nekaj, kar ne moremo urediti pri tej direktivi. Tega tudi ne smemo vključiti v obseg tega direktiva, ker, te direktive, ker to ni praksa, ki bi vplivala na odnos med uh, kupci in dobavitelji. In pa še predlog spremembe 22 opisnih pogodb. To, kar predlaga ta predlog spremembe, je uh, nekaj, kar države članice že sedaj lahko počnejo. Države članice že lahko imajo tudi zavezujoče pisne pogodbe, tudi v eh, uredbi o skupni ureditvi trga imamo nekaj določb, ki omogočijo uh, kupcu ali pa prodajalcu, da zahteva pisno pogodbo. Zato nima smisla, da to urejamo tukaj. In pa še predlog spremembe 27 o sankcijah. Dobro razumem, da bi nam tukaj lahko pomagalo, če bi nekoliko strožje določili kriterije, da bi harmonizirali sankcije. Ampak ta predlog spremembe je preveč drakonski, 20 odstotkov, eh, 2 odstotka prometa. To je za podjetje, kot je eh, Carrefour, ki ima 65 milijard eh, evrov prometa na leto, bi to, mm, bi to pomenilo za njih eh, skoraj. 1,3 eh, eh. milijarde um, prosim, razmislite o tem znesku in potem bi morali to kazen še povečati uh, ob nespoštovanju določenih trgovinskih praks. Tako da se zauzemam za pristop, ki ga je predlagala komisija, minimalna harmonizacija, s tem bi lahko dobili neko novo schemo, ki bi upoštevala nacionalne pravne sisteme in ki bi omogočala dogovor med institucijami še pred iztekom sedanjega mandata parlamenta, ne da bi pri tem uh, preobremenili ta predlog z preveč podrobnosti. Hvala lepa, gospod Vergele. Gospod, gospa Juza, prosim v angliščini, ker mislim, da smo izgubili tolmače. Eh,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 kar se tiče nepoštenih trgovinskih praks. Takšnih praks je veliko in lahko jih interpretiramo na različne načine. Kar se tiče predloga spremembe 8 o zadrugah, odnos med zadruga in pa partnerji je nekaj drugega. V številnih uh, državah, tudi v moji, zdaj že obstaja zakonodaja o zadrugah, ki to uh, uh, ureja. Potem tudi uh, eh, izgub ni težko izračunati. Prodaja za izgubo, to je pritožba, kat, um, zaradi katere se kmetje največkrat pritožujejo. Kar se tiče sankcij, tudi meni. niso, ehm, ne bi bilo všeč, če bi eh, to uredili na takšen način, kot ste vi opisali. Dejansko gre za delež ehm, dobička, ki ga je imelo podjetje zaradi te nepoštene prakse. To sem predlagala. Hvala lepa, rok za vložitev predloga spremembe je jutri ob 12. samo v angleščini. Hvala lepa, tolmačem, da so bili danes nekoliko dlje z nami. Hvala. Vidimo se jutri zjutraj ob 9.30 minut.